Drage kolegice in kolegi, dober dan vsem. Vous êtes aussi au, au sein de la commission 3. Tukaj ste na seji odbora za promet in vse lepo pozdravljam. Dobrodošli predstavniki nacionalnih parlamentov in seveda evropskih poslancev, ki so se sprali tukaj. 33 poslank oziroma poslancev iz nacionalnih parlamentov imamo tukaj. Devet od njih je predsednikov odbora in eh, šestih je podpredsednikov odbora. Imamo torej predstavnike iz članic EU, pa tudi iz Norveške in Švedske. Imamo pa tudi predstavnike Srbije. Govorili bomo o temi, ki je v interesu vseh nas, namreč kako um, narediti transportni sistem bolj učinkovit v prihodnosti in kakšna naj bo sploh prihodnost evropskih prometnih omrežij. V našem odboru vemo, kako pomembno je imeti učinkovit sistem za promet v Evropski uniji, tako da bodo lahko naši državljani, pa tudi blago v Evropski uniji, potovali hitro, enostavno v Evropski uniji in da nas bodo tudi povezali z našimi sosedi, pa tudi z zunanjim svetom. Treba je omeniti podnebne in družbene cilje, pa tudi energetske cilje.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 ko gre za vse evropske železniške mreže TNT, ki smo jih eh, sprejeli in začeli izvajati leta 2010, te dobro napredujejo. Ampak vseeno, pred nami so veliki izzivi, s katerimi se moramo odločno spopasti. In treba je zagotoviti, da bomo naložbe usmerili v pravo smer in da bomo zagotovili vsem uporabnikom tem te omrežji dobro in učinkovito uporabljati. Seveda morajo pri tem s svojimi naložbami biti zlasti aktivne države članice, gre pa tudi za vse evropske programe, kot recimo povezovanje Evrope, Connecting Europe, ki so tukaj pomembni. Trenutno se o tem, o tem teče razprava in določili se bodo v okviru novega večletnega finančnega okvira zneski sredstev, ki bomo namenili temu. Danes bomo imeli možnost izmenjati mnenje o tem. Pogovarjali se bomo tudi s komisarjem Oettingerjem, ki je pristojen za proračun in za človeške vire. Malce kasneje se nam bo pridružil in slišali bomo od njega, kako eh, namerava komisija delovati na tem področju prometa. Preden začnemo z prvim delom naših razprav, pa pozdravljam v naši sredini delegacijo Moldove. Prosim, če ostanete, dobrodošli v naši sredini.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 odgovoren za prometne naložbe. Pozdravljeni, gospod Kolson. Potem imamo v naši sredi naslednjega govornika Matija Groša, ki je koordinator za TNT omrežje, bolj konkretno, ko gre za povezavo vzhodnega eh, sredozemlja z Orientom. Potem imamo gospoda Ibaneza, ki je ekonomist, in ki nam bo predstavil denarno plat vseh teh zadevic. Hvala, da ste sprejeli naše povabilo. Vesela pa sem tudi, da je v naši sredi gospod Van Dijk, ki je vodja oddelka za mednarodne odnose v Luki Rotterdam. Dobrodošli še enkrat vsi. Udeležence iz nacionalnih parlamentov prosim, da izpolnite svoje formularje, obrazce za sodelovanje v razpravi. Ti obrazci so rožnate barve. Upam, da bo naša razprava dinamična in zanimiva. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta pa nam bodo samo s tem, da dvignejo roko, dali vedeti, da želijo spregovoriti v razpravi. Vam ni treba izpolnjevati nobenega obrazca. Hvala še enkrat. Prosim, da ste zelo koncizni, neposredni v predstavitvi svojih misli, tako da bo razprava živahna in da bodo v njej lahko sodelovali vsi, ki to želijo. Tako poslanke in poslanci iz nacionalnih, kot tudi iz Evropskega parlamenta imajo dve minuti časa za govor. In dve minuti pomeni dve minuti. Če boste šli preko te meje, vas, vam bom izključila mikrofon. Zakaj smo tako strogi? Zato, ker želimo omogočiti čim več ljudem, da spregovorijo v tej razpravi. Prosim vas tudi, da spoštujete tolmače, tako da ne boste brali ali govorili prehitro o tem, več eh, spoštovali svoj čas in jim omogočili delo vse govornike tukaj za mizo, pa tudi prosim, da se držijo dodeljenega in časa za predstavitev svojih misli. Tudi vas bom strogo obravnavala, tako da bomo pustili čim več časa za razpravo. Vse poslanke in poslance prosim, da mi čim prej sporočite, da želite sodelovati v razpravi. Kot sem že rekla, če prihajate iz nacionalnih parlamentov, izpolnite obrazec, ki ima modro barvo, ne rožnate, modro barvo, dajte jih eh, delavcem v dvorani, osebju, dvoranskem osebju in bodo posredovali nam. Je vse jasno? Recimo, da je. Potem pa. Začnimo s prvim govornikom, gospod Jean-Louis Colson. Sedem minut točno imate na voljo. Izvolite. Hvala, gospod Deli. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej se vam zahvaljujem za povabilo in za to, da ste danes zbrali na enem mestu člane. Evropskega parlamenta in člane nacionalnih parlamentov iz Evropske unije in drugot. Gre za promet in ta politika na tem področju zahteva tesno sodelovanje med nacionalnimi in evropskimi institucijami in takšen le dogodek je seveda zelo koristen pri tem. 25 let že obstaja prometna politika v Evropski uniji in mislim, da smo z njo dosegli pomembne spremembe. Prvič, stanje dostopa do vseh oblik prometa po vodi in po koplem ter po zraku je doživelo bistveno izboljšavo. Drugič, povezave na nacionalnih mejah so se izboljšale in to je odprlo enkratne možnosti za regionalno sodelovanje. S tem v zvezi naj naprimer omenim Dunaj, Bratiš, Bratislava, Budapešt, oz, Budapešt pešt, Budimpešta in Malmö, uh, Köbenhavn. In tretjič, v vseh delih Evropske unije smo zagotovili dober promet, pri čemer smo vključili v prizadevanje tudi sosednje države. Četrtič, deset tisoč kilometrov hit, eh, železnica hitre vlake smo zgradili in to je ogroman napredek. Čeprav je sedaj že postalo običajno za naše državljane in zlasti poslovneše, da se hitro prevažajo z vlaki. Petih. Tudi prometno ureditvene sisteme smo uvedli, kot recimo ris za eh, kopenske vode in eh, druge sisteme. Petič, povezave med različnimi načini prometa, tako za blago, kot tudi za eh, potnike, smo začeli bolje organizirati na nacionalni ravni in na ravni držav članic. Vse to pa je seveda odvisno od trajne zaveze na nacionalni ravni, ko gre za razvoj transporta. Prometna infrastruktura predstavlja pomembne naložbe v državah članicah in priprava projektov ter njihovo izvajanje poteka na podlagi nacionalnih pravil in postopkov. Ampak ten, te politika na ravni Evropske unije dodaja novo perspektivo nacionalnim naporom in na ta način ustvarjamo dodatne koristi za Evropo kot celoto, koristi, ki so večje, kot bi bila vsota posamičnih ukrepov eh, na nacionalni ravni. Politika TNT, ki smo jo začeli izvajati 2013, razlikuje med vseobsegajočimi omrežji in ključnimi omrežji. Pri tem se osredotočamo zlasti na tiste omrežja, ki so strateško najbolj pomembna za doseganje ciljev kohezije, učinkovitosti, trajnosti in koristi za vse uporabnike. Istočasno pa moramo reči, reči še nekaj. S tem racionaliziramo uporabo naložb v časih, ko so proračuni vse bolj omejeni. Po šestih letih izvajanja nove ten, te politike se soočamo z naslednjimi izzivi. Financiranje novi predlog za inštrument povezovanja Evrope skupaj z proračunom za naslednje večletni finančni okvir, bomo poskušali odzvati se na izzive na evropski ravni. In tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti, kajti o tem bo govora na drugi sekciji. Sodelovanje in to čezmejno sodelovanje ter vključevanje različnih akterjev, subjektov, zlasti tudi na regionalni in lokalni ravni. To je prednostna naloga evropskih koordinatorjev. In gospod Groš ter gospod Simpson bosta v imenu teh koordinatorjev spregovorila o nekaterih vidikih njunega dela. Tretji izziv. Tako majhni kot veliki projekti so potrebni večje pozornosti. Evropski koordinatorji so na zadnjem javni razpravi februarja letos v tem odboru povdarili pomembnost. In končno, skladno s TNT z ostalimi političnimi politikami, kot recimo interoperabilnost, varnost, trajnost ali, ali varnost infrastrukture. Naprimer, kako zagotoviti infrastrukturo tudi za alternativne možnosti uporabe, tiste, ki jih nismo na začetku predvideli. Na to bo možno in izvedljivo samo, če bomo zagotovili kontinuiteto preko nacionalnih meja. Cestno-prometna varnost postaja najbolj pomembna naloga naslednjega cefa in ta se bo osredotočila tudi na čezmejno eh, infrastrukturo. Tudi s tem v zvezi. Je treba povedati, da imajo evropski koordinatorji pomembno vlogo, saj dajo pobude na teh področjih. Spoštovane poslanke in poslanci, TNT politika povezuje delovanje tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni, in to na koordiniran način, je jasni primer ene politike, ki je dosegla ogromno. To, kar smo dosegli, je nekaj otipljivega in je vidno za naše državljane. Lahko prepoznajo to. Zato sem prepričan, da boste naredili vse, kar lahko, da boste podprli ta predlog komisije za CEF, pa tudi eh, predlagani proračun za naslednji večletni finančni okvir, ki ga za promet predlaga eh, Evropska komisija. Hvala. Najlepša hvala, gospod Colson. Kar nadaljujemo s gospodom Matjojem Grošem. Sedem minut imate na voljo, da boste pojasnili svojo vlogo. No, moja naloga ni enostavna. Devet minut omrežji moram obdelati. Brian Simpson je odgovoren za eh, avtoceste, morske avtoceste, za celo vrsto drugih področji, ki so polni izzivov. Do leta 2030 hočemo te nove koridorje dokončati. Seveda, če hočemo to narediti, moramo vanje nekaj vložiti, vložiti moramo v rast. Pa tudi podnebje je tukaj pomembno, kajti promet ima ogromen vpliv na podnebje. In jaz sem koordinator za koridor med vzhodnim sredozemljem do Orienta. Začenja se v Nemčiji in konča se ta koridor na Cipru. In 80 odstotkov vsega denarja smo tukaj vložili v železnice in eh, dosegli velik premik, ko gre za eh, premik eh, prevoza tovora z cest na železnice. Tudi inštrument CEF, torej Connecting Europe Facility, inštrument za povezovanje Evrope, smo v 95 odstotkih že uresničili, ko gre za potrebne investicije. Torej, denar smo v večini že porabili, bo pa moral, bomo pa ga morali zagotoviti tudi v prihodnosti, kajti 410 projektov je v pripravi v državah članicah. Polovica teh projektov je že zrelih za financiranje v naslednjem finančnem okviru. Koordinatorji vedno povdarjamo, da povezovanje Evrope pomeni povezovanje eh, državljanov, ampak tudi z Sosedi se moramo povezati, to je pomembno za pristanišča oziroma luke, kot tudi za letališča. Treba je zagotoviti doslednost in koherentnost v teh omrežjih, ne glede na to, kje delujejo. Države članice so tiste, ki tukaj morajo veliko narediti, ampak tudi sogovorniki na regionalni in lokalni ravni so za nas pomembni uspeh vsakega projekta je pač odvisen od vseh podatkov in informacij, ki jih zagotavljamo javnosti, tako na evropski, kot tudi na nacionalni ter regionalnih ravneh. Kot eh, koordinatorji, torej, kot je rekel prej kolega, ne moremo delovati kot neka vrste diktatorji, temveč samo spodbujamo te procese in pomagamo k eh, bolj tekočemu izvajanju koordiniramo delo na podlagi naših izkušenj, ki jih že imamo z nekaterimi projekti, ki smo jih izvali v preteklosti. Na ta način pa poskušamo uvajati tudi čim bolj učinkovito porabo sredstev. Zato štirikrat na leto koordinatorji organiziramo forume, kjer se povežemo s deležniki, pripravimo tako imenovane delovne načrte, predsednici sem dal zadnji načrt za TNT koridorje, ki se nanašajo za, na prihodnje obdobje. Ko bomo govorili o instrumentu CEF v prihodnosti, ne bomo govorili samo o denarju in sredstvih, temveč o konkretnih projektih, ki so v tem delovnem načrtu. In vsak delovni načrt mora podpisati eh, pristojni minister za promet iz vsake države članice. Torej, to ni nekaj, kar eh, pride, prileti z neba, to ni neka mešanica idej, temveč gre tudi za upoštevanje mnen držav članic. In končno, interoperabilnost to je, in standardi za njo so zelo pomembni za Evropsko unijo, zlasti za železniški prevoz. Tukaj imamo veliko težav namreč. Tehnični standardi po vsej Evropi bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju nekaj, na kar se bomo sredotočili, da izboljšamo učinkovitost in uspešnost prevoza po železnici, tako da bo Evropa odigrala svojo ustrezno vlogo. Tukaj poteka tudi cela vrsta projektov razvoja in raziskav. Poleg tehničnih standardov, ki se nam zdijo seveda zelo pomembni, ko gre za sisteme signalizacije in podobne sisteme v železniškem prometu, pa moramo se vprašati, ali imamo operativna pravila, ki bodo zagotavljala ustrezno učinkovitost prometa. Naprimer, če gre za vlak, ki začne v Hamburgu in konča nekje v Atenah, ugotovim, da na tej poti 20 ur stoji ta vlak, kar pomeni, da izgubljamo s tem čakanjem milijarde in milijarde evrov. Vsako eh, prečkanje meje mora biti bolj učinkovito, tako da bomo teh 20 ur zmanjšali na, 20, na 2 uri. In to je naš cilj. Seveda v prometu združujemo zelo različne regije, se stališča družbenega razvoja, političnega sistema in tako naprej. To opazimo tako, ko govorimo o koridorjih, kot tudi, ko poskušamo na nek način ljudem predstaviti, kaj so skupne koristi. Čez mejne mre omrežja so tisto, kar je pomembno. In če investiramo v Grči, v Romuniji, to seveda ustvarja dodano vrednost tudi za druge, recimo za Hamburg in za druge dele Evropske unije. Zato bomo ta pristop branili tudi v prihodnosti. In upam, da bomo v prihodnosti imeli veliko sredstev, veliko denarja za naložbe in eh, da bodo tudi države članice tukaj sodelovale. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Jes, ki ima tudi prosojnice. Hvala lepa, čakamo na prosojnice. Euh. Non, ça, ça ne démarre pas.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 v zvezi z eh, proračunskimi ovirami v Franciji, v Italiji in v Evropi kot takšni. Ta projekt je treba dokončati. Um, kljub eh, investiranemu denarju ta proga še vedno ni funkcionalna. Naslednji posnetek. Imeli smo nekaj napovedi glede porasti prevoza potnikov in tovora. Um, prenesli naj bi 19 milijonov evrov, uh, eh, 19 milijonov potnikov, ampak sedaj jih je dejansko so 4 milijoni. Uh, In tudi predvidena količina prevozov se je zmanjšala za uh, eh, 11 odstotkov. No, potem smo leta 2017 dobili spet nove napovedi, um, imeli naj bi 3 milijone kamionov, 16 milijonov ton eh, blaga, ampak dejansko imamo sedaj samo 22 milijonov ton. Eh, dejansko se je promet še zmanjšal. Sedaj pa Švica in Avstrija. Tukaj na teh posnetkih lahko vidite, da so da se razmere v teh državah zelo razlikujejo. Uh, Avstrijci in Švicari so dobro izkoristili interoperabilnost na svojih uh, obstoječih infrastrukturah, v Franciji so pa te številke upadle. Uh, predvsem, ko gre za, za promet sever-jug, tukaj promet raste, torej preko Avstrije in Švice, kajti BDP raste. Uh, Medtem ko prevoz med Francijo in pa um, Italijo se manjša v obsegu. Tako da sedaj ta projekt več ne dobiva evropske pomoči, razen če bosta Francija uh, in pa Italija dokazali, da znata izkoristiti obstoječo železniško infrastrukturo. Promotori, uh, e, Hubert de Memil recimo, je rekel, da bo obstoječi tunel izpolnil cilje glede zmogljivosti, kar se tiče te povezave med Lionom in Turinom, pa je gospod Fijeta izjavil, da so napovedi temeljile na uradnih napovedih Evropske unije, ampak da se te napovedi pač niso izkazale za resnične. Torej, Francija in Italija sta naleteli na velike izzive, ko gre za prevoz blaga. Imamo sredstva, ampak jih nismo izkoristili. Po podatkih generalnega direktorata MUF eh, je deloma krivo zato tudi to, da imamo zelo um, visoke cestne pristojbine za cestne tunele. To pomeni, da je 30 odstotkov bolj drago peljati tovor po tej poti. Uh, V 80-ih letih eh, je bil promet eh, v veliko večjem obsegu, v... takrat smo imeli enotni tir. Eh, takrat so bili vlaki mm, predmet pregleda na carinah, to je pomenilo, da se je lahko nabrala zamuda dve do tri uh, ure. Uh, eh, IKT je bila komaj da v uporabi, potem smo povečali tunele, ampak vseeno je sedaj prevoz med um, Italijo in Francijo se za 40 odstotkov zmanjšal. Um, no, seveda, tukaj obstajajo določene ovire, gre za omejitev uh, števila vlakov in s tem je zmogljivost obstoječih uh, železniških povezav enostavna za izračun. 28 uh, vagonov nekaj čez 80 mobilnih kontejnerjev, um, potem milijon tovornjakov evropresmernih in cest in tako naprej. Qu'il faut respecter les traités qui s'imposent à la France, à l'Italie et à l'Europe. No, seveda, nihče ne pravi, da naj ne spoštujemo pogodb v Franciji, v Italiji in v Evropi. Ampak ni niti enega samega člena ali pogodbe, imamo 50 členov, imamo memorandum o financiranju, imamo izmenjavo pisem med Italijo in Francijo, ni eh, klauzule o kazni, samo en tribunal je bil spostavljen in tudi ni nobenega datuma, ki bi bil eh, določen za, dokon, za dokončanje tega projekta. Seveda je treba spoštovati pogodbe, ampak potem je treba te spoštovati stoodstotno. Zaveza Italije in Francije je bila ta, da bi skupaj zgradile skupni del, ampak dejansko ni eh, skupnega dela za tunel, ki prečka mejo. Francija se je strinjala s tem, da bo izgradila še 14 km več kot Italija in da bo za to plačala sama. To pomeni, da Italija plačuje manj če Francija ne bo izgradila teh 33 km, potem Italija lahko upravičeno rekla, da ne bo plačala ničesar več. Pogodba določa tudi to, da bi morali finančni stroški za izgradnjo celotnega tunela biti znani pred začetkom del in to mora preveriti tudi tretja stranka. Ampak, kakor vidite, to, kar je bilo zapisano v pogodbi, ni bilo spoštovano. No, eh, v, pri teh dosjejih se uporabljajo različne prakse, tudi poslanci za to vedo. Eh, pri dokončanem delu naj bi imeli 50 odstotkov subvencij na mesto 40 odstotkov, kajti že ob zagonu projekta pravzaprav ni bilo na voljo dovolj sredstev. Kdo mora sedaj uh, prevzeti odgovornost za rast javnega dolga v Italiji in v Franciji? Uh, Če si ogledate povezavo Perpignan-Figueras, eh, tukaj eh, to podjetje je bankrotiralo, kljub temu, da je bilo vanj uloženega veliko denarja. Govorimo o območju, ki je trikrat večje kot pa. Uh, količina prebivalstva v povezavi Turin-Lyon. Kdo bo torej prevzel stroške za tekoča dela? Celotna francoska administracija zavrača to progo, no februarja 2018 so to opisali kot eh, gospodarsko neuzdržno, kot gospodarsko neuzdržni projekt, zato bi ob zaključku rekel, da z odpovedjo tega projekta ne bomo ogrozili prihodnosti. Eh, sicer tvegamo samo to, da bomo v to uložili eh, še milijone in milijone sredstev. Torej, hvala lepa, da ste me povabili in pa hvala tolmačem, da so sledili mojemu zelo hitremu govoru. Hvala lepa, gospod Daniel Ivanjes in pa sedaj gospod Mark Van Dek iz eh, pristanišča v Rotterdamu. Sedem minut imate na voljo. Tudi sam imam nekaj posnetkov. Prosim za mojo prezentacijo. Hvala lepa, hvala, da ste me povabili v vaš odbor. V veliko čast mi je, da lahko spregovorimo o tej pomembni temi. Želel bi spregovoriti o pristanišču v Rotterdamu, pa tudi o vlogi pristanišč pri naših koridorjih pristanišče v Rotterdamu je veliko pristanišče na severozahodu Evrope. Smo največje pristanišče v Evropi. Nikoli ne bi bili največje pristanišče, če bi imeli samo nizozemski trg. Tako da smo vsi potrebovali evropski trg. Enotni trg je pravzaprav povzročil rast pristanišča v Rotterdamu. Tega se je treba zavedati. Potem, Če vidite te številke, lahko gotovite, da igramo tudi pomembno vlogo v regiji, zaposlujemo 180 tisoč ljudi, um, posredno in neposredno, prav tako pa pomembno prispevamo k BNP-u nizozemske. Tukaj vidite sliko transportnih kontejnerjev, ampak to predstavlja samo 30 odstotkov. Eh, še vedno prevažamo um, blago eh, tudi iz uh, kemičnih tovarn, iz energetskih tovarn, torej imamo logistično vozlišče in pa uh, industrijski del. Torej tu manjka samo podatek o številu. Uh, kontejnerjev, ki jih uvažamo in izvažamo iz pristanišča v Rotterdamu. No, eh, če govorimo o drugih pristaniščih, recimo o Antwerpnu, o Valenciji, o Marseju, gre vedno za kombinacijo logističnega vozlišča in pa industrijskega pristanišča. Tukaj lahko vidite, kakšen je domet posameznih regij. Oranžna je eh, vezana na pristanišče v Hamburgu in eh, to je vezano tudi na Rotterdam in pravzaprav je to območje, ki sega v celotno sever, severozahodno Evropo. Enako velja za Baltska pristanišča, tudi ima, oni imajo svojo pristaniško regijo, eh, zato je, igrajo pristanišča pomembno vlogo pri čezmejni trgovini. Rotterdam je povezan z tremi eh, koridori, z, z, z med Baltikom in Severnim morjem, po Re, z koridorjem, ki vključuje Ren in še z enim koridorjem. Um, Mi smo začeli leta 2013 z smiselno uh, politiko, s katero smo dobili konkurenčno prednost in sicer smo zgradili ustrezno infrastrukturo. Seveda nas tukaj še vedno čaka uh, Eh, veliko izzivov, recimo povezava z okoljem. 48 prevozov je vedno opravljenega za tovornjaki, 42 z barkami, z ladjami, tovornimi ladjami in samo nekaj čez 30 eh, odstotkov eh, predstavlja dejansko pristanišče. Tukaj lahko vidite naše projekte. Tukaj vidite sliko mostu, ki ga gradimo. To je eden izmed naših glavnih projektov, ki ga sofinancira tudi Evropska komisija iz sredstva za TNT. S tem bomo zagotovili eh, gladko povezavo tovora mm, med pristaniščem in pa eh, okoliško regijo, predvsem eh, bomo na ta način naš tovor laže povezali z Nemčijo. Eh, skušamo torej spodbuditi prevoz tovora med eh, pristaniščem in pa ehm, širšo regijo. Ehm, skušamo predvsem izgraditi železniške povezave in spodbujamo operaterje naj poskrbijo za, prevoz, za posebne vlake za prevoz tega tovora oziroma za šatle. Naslednji ukrep v okviru uh, modalnega prehoda uh, to je digitalizacija. Uh, prav tako moramo poskrbeti za bolj uh, vzdržne prometne poti. Ko gre za digitalizacijo, je treba optimizirati povezave z uh, okoliško regijo, treba je omogočiti komunikacijo med eh, vsemi akterji v pristanišču, to se morda zdi eh, logično, ampak eh, tega še vedno nismo zagotovili, še vedno nimamo uporabe te logične tehnike pri optimizaciji delovanja pristanišča. To je naš cilj za naslednjih nekaj let. Prav tako moramo spodbuditi uporabo alternativnih goriv. Rotterdam je investiral v terminale eh, na morju in upam, da bomo lahko v, pretek, eh, da bomo lahko v prihodnosti bolj učinkovito uporabljali tudi to energijo. Eh, potem Evropska federacija za pristanišča. To je združenje, ki je bilo ustanovljeno pred dvema mesecema. Gre za potrebe po investicijah v evropska pristanišča in pa izzivi povezani s tem. Vprašali smo jih, kakšni so izzivi za njihova pristanišča. 37 odstotkov pristanišč uh, ima še vedno veliko potrebo po investicijah v osnovno infrastrukturo. Še vedno je treba zapolniti tudi vrzele, ki obstajajo pri, kor, pri koridorih TNT. Po drugi strani pa vidimo nove institucije v digitalizacijo, tako recimo v pristanišču v Hamburgu investirajo v omrežje 5G. Eh, v Rotterdamu pa skušamo investirati v energetsko infrastrukturo, zato da bi bolj učinkovito pravili paro in pa eh, ostanek toplote, recimo za ogrevanje mest. Eh, to so izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti. Potrebujemo tudi nekakšen koridor povezljivosti 2.0. 2.0, zato da bomo lahko napredovali pri koridorjih TNT. Moramo se pa slootočiti tudi na digitalno infrastrukturo in pa energetsko infrastrukturo, ki, so, ki je potrebna zato, da zagotovimo večjo trajnost našega pristanišča. Pristanišča igrajo pomeno vlogo tudi pri čezmejnem učinku, predstavljajo dodano vrednost vzdolž celotnega koridorja V zadnjem TNT je samo 40 odstotkov uh, sredstev bilo namenjenih za uh, pristanišča, večina sredstev gre v železniško omrežje, to sicer podpiramo. Vseeno pa mislimo, da pristanišča še niso dobila dovolj uh, podpore, čeprav so glavni. Uh, Čeprav so pristanišča tista, ki omogočajo povezave z, uh, z ledjem. Potem, so, kakšna so ključna priporočila za nov predlog o ustanovi za povezovanje Evrope, torej za CF2, Za logistične povezave z zaledjem uh, imamo izzive predvsem na področju uh, energetskega prehoda in pa na področju digitalizacije. Sredstva iz CEF2 je treba za to nameniti za te namene. Potem uh, potrebujemo tudi raziskave. Veliko raziskav že imamo, ampak pomembna je seveda tudi implementacija. Če se ogledate obzorje 2020. Tukaj je razmerje 200 proti 42, to je, to je treba uravnotežiti. In pa še glavno sporočilo, treba investirati v pristaniško infrastrukturo. Eh, ko gre za eh, naše investicije, pa moramo 40% investicij posvetiti tudi eh, investicijam v inovacijo in pa v digitalizacijo. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Za dve minuti dajem besedo gospodu Bodu, ki prihaja iz Romunije. Izvolite, dobrodošli. Nazivam. Uh, Lep pozdrav sem skupaj. Najprej se vam želim zahvaliti in želim povedati, da je Romunija za svoj splošni prometni načrt eh, se odločila za um, pomembne investicije, projekte, ki smo jih uh, identificirali v našem načrtu, so polno upoštevani pri naših uh, programih za infrastrukturo do leta uh, 2020 gre za osnovno infrastrukturo, prometno infrastrukturo, to je ena izmed naših prednostnih nalog. Tudi, ko gre za pogajanja o večjem finančnem okviru za obdobje po letu 2020. Romunija meni, da je kohezijska politika ena, eden izmed glavnih uh, inštrumentov financiranja investicij v promet, glede na nove smernice, ki so bile sprejete leta 2014 v Talinu. Uh, Eh, na temo prometnih koridorjev, eh, bi želel povedati naslednje. Glavni prometni koridori, eh, eden izmed glavnih koridorjev poteka tudi čez Romunijo in Romunija želi ta koridor končati do leta 2030. Ampak tukaj obstaja velika vrzel med dodeljenim proračunom in pa potrebo po investicijah. Romunija je pripravljena dokončati te koridore, ki predstavljajo del naše osnovne infrastrukture. Smo nekje sredi obdobja financiranja 2014 do 2020, ampak nismo še dosegli naših ciljev, zlasti ko gre za črpanje sredstev iz ustanove za povezovanje Evrope. Glavna ovira za črpanje sredstev nastaja zaradi zakonodaje na področju javnih razpisov. Vlada je nedavno sprejela odlog, s pomočjo katerih bi naj javni razpisi postali bolj fleksibilni, tudi v skladu z evropsko zakonodajo, ki je bila sprejeta septembra 2017. Ob zaključku bi, že, bi želel povedati, da smo imeli v sedanjem obdobju kar nekaj novih elementov. Prvič smo imeli skupne projekte za vzhodno in zahodno Evropo in v tem smislu bi želel izraziti upanje, da bomo v obdobju po letu 2020 se osredotočili na eh, prometna omrežja v vzhodni Evropi. Hvala lepa, gospod Pot. Prosim, omejite svoj čas za govor na dve minuti, tako da bo lahko vsak dobil besedo. Gospod Pukis iz Estonije, kje ste? Lepo pozdravljeni in imate besedo. Lep <clears throat> dan. Es tātad esmu Ines Boits, pārstāvu Latvijas parlamentu un strādāju tautsēm. Gospod je iz Latvijas sam sem poslanec v Latvijskem parlamentu in delam v odboru za gospodarstvo. Za Latvijo in sosednje države je izredno pomembno, da izboljšamo osnovno infrastrukturo TNT. Za baltske države je zlasti pomembno to, da poskrbimo za projekt Rail Baltic, ki bo povezal balske države z Zahodno Evropo. To je izredno pomemben projekt tudi strateškega vidika, pa tudi z političnega, ekološkega in gospodarskega vidika. Veselimo se izvajanja projekta Rail Baltica. Upam, da bo projekt pravočasno zaključen. Sprašujem gospod Deli in pa kolege v tem odboru, Ali tudi vi menite, da je ta projekt eden izmed prednostnih projektov, ki bi ga morali eh, pravočasno dokončati in ki bi ga morali opremiti tudi z ustreznim proračunom? Merci beaucoup. Je donne la parole désormais à madame Aya Sender. Gospa Aya Sender je naslednja. Gracias, presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. hvala za vaše predstavitve, spoštovani gostje. Eh, gre za zgled um, naših konkretnih rezultatov in pa tudi ponazoritev izzivov, ki nas še čakajo. Um, sem ena izmed poročevalcev za ustanovo za povezovanje Evrope za obdobje po letu 2020. trenutni znesek, ki je predviden v proračunu. No, v preteklosti smo iz tega programa želeli financirati kor koridorje osnovnega omrežja. No, sedaj pa so bili predstavljeni novi projekti, med, teh, med temi projekti so številni projekti odlični, eh, ampak jasno je, da znesek, ki ga je v proračunu previdela komisija, ne bo dovolj. Potem naslednja točka. Mislim, da bi morali se poglobiti v nekatere teme. Res je, da potrebujemo prometne koridorje in res je, da bi moral napredek tukaj postati viden in soglasen. In zato je nujno treba spoštovati norme, ki jih je komisija predstavila v tretjem svežnju o mobilnosti. Treba je predvsem odpraviti probleme v čezmejnem prometu. Eh, treba je oceniti učinek na okolje, treba je eh, upoštevati rezultate javnih posvetovanj in tako naprej. In pa drugič, treba je zagotoviti, da bodo sredstva poskrbela tudi za diversifikacijo možnosti. Treba je diversificirati investicije, treba je spodbujati blending, torej združitev javnega in pa zasebnega sektorja. In poskrbeti moramo za to, da izdatki na tem področju ne bodo škodili proračunom držav članic. Treba torej upoštevati zlato pravilo. No, eh, prav tako moramo nekako poenotiti eh, sklepe, ki se sprejemajo v Bruslju in pa na nacionalni ravni. Ne moremo na evropski ravni odobriti povezave med eh, Torinom in Palionom, potem pa francoska vlada odloči, da to ni njihova prednostna naloga. Se pravi, v okviru evropskega semestra moramo poskrbeti tudi za to, da morajo Eh, svoje zaveze enako spoštovati v Bruslu in pa v svojih glavnih mestih. Hvala lepa. Merci, Anderson, Hvala lepa. Gospod Ottoson, ki prihaja iz Švedske. Lepo pozdravljen, izvolite, dve minuti imate na voljo. Tak fru ordförande, jag vill ta tillfället i akt och beskriva Sveriges... Eh, Hvala lepa. Želel bi povdariti angažma Švedske pri omrežjih TNT. Tukaj treba poskrbeti za tehnične rešitve, ki so bile omenjene tudi danes. Se pravi, ko gre za interoperabilnost, ne smemo sklepati kompromisov tukaj tudi ne sme biti zamud. Če obstajajo pomankljivosti na področju interoperabilnosti, potem a, lahko vidimo posledice že danes. Te so že danes vidne na švedskem. Te pomankljivosti so privedle do tega, da preprosto ni pripravljenosti na investicije v ERTMS. E Moramo se ogledati tudi pravila državne pomoči, Eh, zato, da bomo lahko poskrbeli za potrebne investicije, kjer so te potrebne. Kolege iz nacionalnih parlamentov bi, poudaril, bi, bi opozoril tudi na preverjanje spoštovanja načela subsidijarnosti. Komisija trenutno izvaja te preglede. Švedska namreč ugovarjala z sklicevanjem na člene 4 do 6, namreč sprašujemo, če je res treba posegati v uh, nacionalne postopke delovanja. To posega v neodvisnost regij in v neodvisnost deželnih organov. In Zaradi tega bi lahko prišlo do dolgih eh, postopkov pred sodiščem, kar bi lahko spet ogrozilo izvajanje projektov TNT. Hvala. Malodin Novič je naslednja. Lepo pozdravljeni. Prihajate iz Srbije. Mikrofon za tolmače, prosim. <laughs> well, Prvič smo tukaj. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi, za nas je sodelovanje na takšnih sejih zelo pomembno iz večjih vzrokov. Um, Srbija se pogaja o vstopu v Evropsko unijo, prav tako pa imamo pomemben geostrateški položaj. Čez nas potekajo pomembni trije koridori, sredozemski, bližnjo vzhodni in pa koridor Rijendonava. Srbija marljivo dela za to, da bi dosegli standarde na področju prometne politike in skušamo tudi za konkretnim izvajanjem projektov se vključiti v mreže TNT. Eh, sodelujemo tudi pri agendi eh, o povezljivosti. V tem smislu smo sprejeli pomembne korake. Mm, izvajamo nacionalne in pa regionalne projekte, ki so pomembni in namenjeni predvsem prometnemu sektorju in pa energetskemu sektorju. Cestni koridor 10 želimo zaključiti do izteka letošnjega leta, prav tako želimo poskrbeti za pomemben del železniškega koridorja 10. Eh, tega trenutno objavljamo in smo začeli, eh, letos smo začeli graditi prvi intermodalni terminal v Beogradu. Maja je naš parlament sprejel eh, zakonodajo. Eh, in nadaljujemo tudi eh, z usklajevanjem z eh, evropskimi standardi in pa direktivami. Mm, skratka, našo regijo aktivno vključujemo v druga evropska omrežja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa prvi podpredsednik, gospod Rike. Najlepša hvala vsem govornikom za odlične predstavitve. Glede CEFA bi rad še nekaj dodal. Mislim, da nimamo dovolj sredstev. Pravzaprav so se ta sredstva še znižala. In rad bi povedal, da kako pomembna je učinkovitost instrumenta za povezovanje Evrope. Gre za instrument, ki se ukvarja s centraliziranim upravljanjem in s koordinatorji. Da, seveda, države članice so se zavezale k sodelovanju. Vsi vemo, da so nekateri opustili svoje zaveze. Ampak vseeno. ko damo določena tehnična sredstva na razpolago ljudem, potem pričakujemo, da se bo tudi nekaj zares zgodilo. Zmogljivost doseganja teh ciljev kaže na dodano vrednost tega instrumenta in kaže tudi na to, kako pomembno je, da delujemo usklajeno. Instrument za povezovanje Evrope je bil z tega vidika zelo uspešen. Mislim, da je to jasno, samo če pogledamo vse evropske prestolnice vseeno pa ostajajo še določeni izzivi v povezavi s samim pristopom. Da, gre za zapleten projekt, zato moramo stremeti k poenostavitvam. Tukaj se zanašamo tudi na vlogo koordinatorjev. Nujno je, da postane ta mreža bolj ustavljena in seveda tudi bolj vidna. Ampak ja, potrebujemo centraliziran pristop z evropskim upravljanjem, ki se je v tem primeru izkazal za zelo uspešnega. Ta pristop se je izkazal za zelo uspešnega in v tem okviru smo povezali to tudi z drugimi instrumenti, kot je ERTMS. Zdaj pa gospod. Delgado. Sí presidenta, señorías. Lepo pozdravljeni, gospa predsedujoča. V imenu španskih poslancev želim prenesti naslednjo sporočilo. Vsi se strinjamo z tem, da je politika TNT velik uspeh, kako je to povedal gospod Kolson. To spodbuja enotni trg in pa sodelovanje med državami članicami, to spodbuja eh, mobilnost blaga in oseb in to je izredno pomembno to trdimo že od vsega začetka. Tudi Španija si prizadeva za to, da bi spodbudila te prometne povezave, ki eh, prispevajo tudi k razvoju gospodarstva. Eh, v Španiji potekata Atlantski in pa Mediteranski koridor, eh, potekata čez sedem naših avtonomnih skupnosti in veseli smo, da je nedavno komisija sprejela predlog Španije, da bi te koridorje razširili. Eh, gre za eh, sredozemski koridor in pa atlantski koridor. Povezali bomo Vigo, Korunjo, Uelvo, Seviljo in tako naprej. Pa tudi povezave med eh, Balearskimi otoki in pa Kanarskimi otoki. Skladka, v to je treba vključiti še več akterjev. Upam, da bo ta novi predlog odobren v svetu in pa v parlamentu in upam, da bo eh, to stopilo v veljavo leta 2021. Prav tako se strinjam z pomenom tega, da je treba spodbuditi železniški prevoz blaga. Um, Španija je vodilna na področju uh, hitrega prevoza oziroma provoza potnikov z hitrimi vlaki. Treba pa je spodbuditi eh, povezave med recimo pristanišči, kajti izredno pomembne so povezave med eh, železnico, pristanišči in pa cesto. In pa strinjam se tudi z tem, da je izredno pomembno razviti sisteme upravljanja prometa, kako je eh, recimo ERTMS, to je izredno pomembno za interoperabilnost železniškega sistema. Hvala. Monsieur... Hvala gospod Delgado? Gospod Kamateos. Dobrodošli v odboru za promet. Najlepša hvala, gospa predsednica, da ste me povabili medse. Gospod Groš je omenil koridor, vzhodni koridor, v katerem sodeluje tudi naša država. Gre za unikaten projekt, v katerem deluje tudi naša država. V skladu s določbami uredbe sledimo tudi postopku in pripravljamo nacionalne načrte za leto do leta 2020. 2037, umestna faza pa je leto 2027, do katerega moramo vzpostaviti digitalne registre, potem digitalne vozovnice za pametne sisteme cestninjenja in predvidevamo, da se bo ta program zaključil do, do marca leta 2019. Ta program je financiran z proračuna Unije. Ampak naša država nima dobrega železniškega omrežja. Ta razvoj bo povezan s kombiniranjem različnih vrst transporta, tako eh, kopenskega kot zračnega. To je za Grčijo še posebej pomembno zaradi geografskega položaja in oblike naše države. Naša država pravzaprav pripravlja naravna vrata v Evropo. Gre za mednarodni tranzitni center in tudi energetski vozelj. Poleg tega je naša država zelo pomembna turistična destinacija, pa tudi pomorska sila. Zato si želimo, da bi pravzaprav ta politika pripeljala do tega, da bi Balkan postal destinacija mednarodnih naložb. Obenem si želimo, da bi to postala regija stabilnosti. Sporazum, ki smo ga podpisali s sosednjimi državami, bo gotovo prispeval k doseganju tega. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Van Dijk. Da, pomorski promet trenut, se trenutno nekoliko podcenjuje, ne daje se mu dovolj velikega pomena. Zato bi rad povdaril še to. Ne smemo se osredotočiti le na prevoz blaga, pomisliti moramo tudi na prevoz potnikov. To moramo povezati tudi s turizmom. Torej, kako bi lahko pomorski prevoz uporabili za spodbujanje turizma? Hvala. Najlepša hvala. Gospod, sedaj pa gospod Kramer. Nekaj minut imate na voljo. Der einzige sektor, wo die CO2-emissionen seit 1990 gestiegen sind. Promet je edini sektor, kjer so emisije CO2 zrasle. Zato je pomembno, da ima železnica prednost pred cesto. 80 odstotkov bi naj šlo v železnice, je rekel eh, eden izmed predstavnikov. To je res, ampak če se ogledamo projekte, kam pa gre ta denar, potem smo naredili veliko napak. Lion Turin naj bi uh, stal 12 milijard, potem, je sodišč, potem je sodišče ugotovilo, da bo to stalo 26 milijard. Uh, in to ni bil problem. Potem pa imamo v Nemčiji uh, neelektrificirane proge, ki bi uh, jih lahko popravili, če bi v to investirali nekaj tisoč evrov in za to pa ni denarja. Torej milijarde investiramo v evropsko železninsko omrežje, ampak če se ogledamo, je to nekakšen mozaik in. Um, vrzeli pa obstajajo prav tam, kjer potekajo meje, kajti države članice ne vidijo prednost tega, da imamo povezano celotno Evropo. Približ med eh, Valencijen in pa Bruslem, kjer se nahaja Evropska železniška agencija, imamo tudi takšno vrzel. Eh, zato tja potujemo tri ure, ne pa na mesto eno, eh, ne pa eno uro. Med Freiburgom in Kolmarom obstaja most, ki je bil uničen v drugi svetovni vojni in tega mosta še danes nismo popravili. Skratka, tako ne gre. Samo pet odstotkov potnikov na, v železniškem prometu potuje za hitrimi vlaki, številni oziroma velika večina potnikov pa potuje po običajnih železnicah. Tudi eh, Rail Baltica uh, stane samo del tega, kar je stal Lyon Turin. Skratka, Leon Torin je bil slaba ideja, investirati moramo v to vrstne vrzeli, to je pomembno zato, da bo Evropa lahko uh, med seboj povezana. Lepša hvala, gospod Kramer. Même s'il y a des exceptions,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 za infrastrukturne projekte. Hvala tudi, da povezujete severno-shodno evropska mesta s prestolnico Evrope. Vi, gospa predsednica in člani Evropske unije, pravzaprav omogočate povezovanje severnega dela Evrope z jugom Evrope. Rad pa bi sedaj izpostavil koridor v Karpatih. Mislimo, da bi s temi cestami lahko vzpostavili hitre povezave, ki bi povezale baltske države z Balkanom. To je bi pomenilo odlično možnost dostopa za vzhodno Evropo in hkrati bi povezalo območje ob Donavi z severom in vzhodom Evrope. Tukaj je tudi pobuda za novo svilno pot vključuje tudi Belorusijo. Tudi te pobude so zelo pomembne za holističen pogled na prometno infrastrukturo. Te povezujejo, te pobude povezujejo države na vzhodu Evrope. Prometno infrastrukturo je treba na tem območju zgraditi, tako da bomo lahko spodbujali gospodarsko rast in trgovanje med regijami vzhodne Evropi, Evrope in preostalo Evropo. Avtoceste, železnice, vse to je treba še zgraditi. Rad pa bi vas opozoril na projekt, za katerega smo se prijavili lansko leto. Gre za železniško povezavo za hitre vlake med baltskimi državami, torej med Talinom, prek baltskih držav in prek Polske, vse do Grčije in Turčije. Gre za zelo pomemben projekt. Pripravili smo načrte za za infrastrukturo na tem območju, ki se še, še posebej osredotočajo na železnice. Ampak ta hitra povezava je zelo pomembna. Tako bi lahko povezali vzhodni, severni in južni del in hkrati bi omogočili razvoj tega dela Evrope. S tem bi zagotovili stabilnost, ustrezna delovna mesta in to bi pravzaprav okrepilo vlogo Evropske unije na vzhodu. Vse od druge svetovne vojne so se države na vzhodu Evrope soočale s hudo škodo in zato si sedaj te države zaslužijo podporo Evropske unije. Zato bi vas tudi radi prosili, gospa predsednica. Naslednji gospod Jelonen, dobrodošli v našem odboru. Obiskali smo Finsko, najbrž se nas spomnite in naša razprava je bila zelo zanimiva. Pozdravljeni. Okay.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 ta predor med Tallinom in Helsinki je zelo pomemben, potem pa bi lahko to povezavo povezali tudi že z obstoječimi povezavami prek Baltskega morja. Tako bi zagotovili tudi pomembno povezavo z Azijo. Nekaj takšnega želimo sedaj narediti na področju železnic. Na finskem je zelo težko pridobivati sredstva za cestno infrastrukturo. Države, kot je Finska, ne omogočajo dovolj podpore za takšne projekte. Zato bi v teh primerjih potrebovali določene spodbude za ulaganje v infrastrukturo. S tem bi lahko spodbudili takšne projekte in to bi koristilo celotni Evropi. rad bi se dotaknil različnih možnosti podpore za spodbujanje in pohitritev takšnih projektov. Tukaj govorimo o tradicionalni vrsti prometa, o železnicah, ampak svet se spreminja in na voljo bodo tudi druge oblike prevoza, ki jih sedaj že poznamo. Naprimer, v prihodnosti bodo lahko ljudje zato uporabljali tudi drone. Zato moramo v okviru mreže DNT razmišljati tudi o novih razpoložljivih tehnologijah. Hvala. Najlepša hvala za ta prispevek, zdaj pa gospod. Bienvenue. Gospod Löstrom. Pozdravljeni. Nujno je, da se osredotočimo na energetsko učinkovitost in okolju prijazne rešitve. Pomorski sektor je igral vodilno vlogo na svetovni ravni pri izvajanju novih tehnologij in inovacij, ki prispevajo k nizki stopni emisij in k bolj večji učinkovitosti plovil. Na finskem smo vzpostavili tudi takšne sisteme, ki zagotavljajo učinkovito delovanje pomorskega prometa na kratke razdalje. V številnih projektih so zelo pomembne pomorske avtoceste in nujno je, da zagotovimo, da te pomorske avtoceste dobijo dovolj sredstev, da bodo še naprej lahko igrale vodilno vlogo. V okviru naslednjega MFF-a je nujno, da okrepimo sredstva za raziskave in razvoj. To bi lahko pomagalo pomorskemu sektorju, pri dekarbonizaciji. Ampak dekarbonizacija je enako pomembna kot pilotni projekti in možnosti testiranja. Pri tem lahko evropska sredstva odigrajo ključno vlogo. S tem bi ustvarili dodatna delovna mesta in rast v Evropski uniji. To je za Evropsko unijo zelo pomembno, tako da res pokažemo, da smo še vedno vodilni na tem področju, da so naša plovila visoko zmogljiva in prispevajo k svetovni industriji na področju pomorstva. Situacija se razlikuje med različnimi državami. V Baltskem morju je, je vsebnost soli zelo nizka in to tudi zelo specifično vpliva na promet na tem delu. Finska je tudi edina država Evropske unije, kjer voda v vseh pristaniščih tekom zime zamrzne. Zato potrebujemo močnejše ladje, ki omogočajo varno plovbo tudi po zimi. Ampak zato so pa ladje težje, porabljajo več goriva. In zato potrebujemo novo tehnologijo, ki bo okolju prijazna. Nujno je, da se zavedamo razlik po Evropi in da teh območij ne preveč obremenimo in kaznujemo, ko pripravljamo nove smernice na evropski ravni. Madame Demonte, la parole est à vous. Najlepša hvala, zdaj pa gospa De Monte. Prima dela domanda vorej. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pred vprašanjem bi rada še nekaj povedala. Rada bi se zahvalila vsem govornikom za podane predstavitve. Namen teh predstavitev je, da dobimo dodatne informacije, na podlagi katerih lahko razpravljamo in potem oblikujemo tudi svoja mnenja. Lahko povem, da imamo danes tukaj tri poročevalce in gospoda Ibaneja, ki ste ga predstavili kot glavnega nasprotnika linija Torin-Lyon. Ma ripeto, se zbaljo e qui anche per smentire. Morda sem to narobe razumela, ampak tako sem ti sama, sama to razlagala. Meni se zdi, da bi bilo nujno, da pri takšnih javnih predstavitvah zagotovimo uravnotežen pristop. Če nekdo nasprotuje nečemu, potem je nujno, da, do, da imamo tukaj tudi nekoga, ki bi ta pristop zagovarjal. Potem pa imam za vas še eno vprašanje. Kakšna je po vas alternativna možnost za to linijo Lion-Torino? Potem pa imam tukaj še eno vprašanje v povezavi s tem. Za gospoda Groša. Predlog za Balkane. Tukaj imam eno vprašanje. Zanima me, katere so tiste glavne težave, s katerimi se soočate pri vzpostavljanju te prometne skupnosti. Poleg tega me tudi zanima, kako, kakšen je vpliv kitajskih naložb v tej regiji. Najlepša hvala, gospod Demonte, gospa Demonte. Sedaj pa še naš zadnji gosp, govornik, gospod Diliče. Ne jokim od uh, late afternoon. gospod Elička. Is, uh, hearing, also, uh... Ne gre le za javno predstavitev, ampak tudi za stik s kolegi iz nacionalnih parlamentov. Zato bi najprej, se rad najprej obrnil na nje. Najprej moj latvijski kolega, da Via Baltica je ena od naših prioritet. Vem, da ste dosegli veliko napredka na tem področju. Zelo sem vesel, da lahko prisluhnem latvijskemu politiku, ki je tako navdušen na tem projektu. Res sem vesel tega, kar ste povedali. Potem gospod iz Romunije. Ne bomo tukaj razlikovali med vzhodno Evropo in med drugimi deli Evrope. Imamo enotni trg. In z tega vidika lahko povem, da se, da se zauzemamo za medsebojno povezljivost. Zavedam se, da nosite svoj delež, ampak tukaj moramo upoštevati celotno sliko. Potem pa še nekaj. Sem eden od dveh poročevalcev za instrument za povezovanje Evrope. Zelo bi bil vesel, če bi v prihodnjih tednih predstavili svoje ideje. Kako se vam zdi, da bi lahko izboljšali instrument za povezovanje Evrope. Če se vam zdi, da tukaj kaj manjka, potem pa lahko odigrate tudi svojo vlogo na nacionalni ravni. Saj imamo še vedno določena oska grla na področju zakonodaje. Potem glede TNT-ja, CEF-a, da, to je zgodba o uspehu. Ampak imam en komentar glede tega, kar je povedal gospod Van Dijk v povezavi s priporočili za CEF 2. Kaj se vam zdi, da tukaj manjka? Kaj se vam zdi, da bi morali nasloviti v okviru CEFA 2? Mislim, da je to zelo pomembno. Potem gospod Van Dijk, blending, mešani mehanizmi. Kakšen je vaš pogled na to? Gre za podporo, ki že po definiciji temelji na ustvarjanju dobička. Torej, kako, kako mehanizem blendinga deluje za takšno, takšno vrsto delovanja, ki temelji na ustvarjanju dobička. Potem pa še nekaj. Gospod Van Dijk. Zanima me, kako boste, in to je vprašanje za vse vas, kako boste zagotovili več fleksibilnosti, poenostavitev? Se boste sploh osredotočili na to ali boste izbrali drugačen pristop? Hvala. Euh, euh, Hvala. Gospod Telička, nekaj pomembnih vprašanj ste omenili za naše govornike v okrogli mizi. Vsak od vas ima sedaj dve minuti na voljo, da se odzove na ali vprašanja ali na pripombe. Tako kot prej bomo šli skozi uh, vrstni red. Veliko vprašanj ima, je bilo namenjenih za vas, gospod Kolson. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Ne bom odgovoril na vsa vprašanja, ampak na nekaj bom. Gospod Rikej. V okviru CEFA, instrumenta za povezovanje Evrope, imamo projekt eh, krepitve vloge koordinatorjev, tako da bomo bolj povezali projekte, ki se financirajo iz CEF instrumenta in delo koordinatorjev. V to smer gremo. Odzval bi se še na neke vrste konflikt med majhnimi in velikimi projekti. Mislim, da tukaj ni treba govoriti o konfliktih. Govorimo o koridorjih, ki obvladujejo ogromno prometa. Nekateri ti projekti bodo sicer veliki, ko gre za koridorje, ampak majhnih ne smemo izkoristiti. Ta Via Baltica ali REA. IL Baltika je eden od takih velikih projektov, ki bo povezal baltske države in eh, državljane z preostankom Evrope mislim, da bi bilo napak, če se ne bi takšnih velikih projektov tudi lotevali. Gospa De Monte je govorila o predoru med Lionom in Torinom. Seveda ne bom izražal drugačnih mnen kot drugi, ki so govorili v tej okrogli mizi tukaj za mizo. Ampak vsakdo ima verjetno v nekaterih stvarih drugačno mnenje. Mislim, da v sredozemskem koridorju govorimo lahko o preveč zgoščenem prometu. Ure in ure bi vam lahko predaval o tem, ko gre za ustrezne krivulje. Številka je nižja, kot je tukaj na prosonici, ki sem vam jo pokazal. Če tudi bi imeli nekaj novih postavk, torej 26 milijard evrov približno ali pa celo manj. Še nekaj. Tisti, ki so proti tej povezavi, delajo veliko napako. Ne razumejo, da gre za evropski projekt. Ne gre za povezavo med Lyonom in Torinom, ne med Francijo in Italijo samo, temveč gre za evropsko povezavo, za evropski koridor, ki bo zagotovil izjemne priložnosti za prometne tokove. Hvala. Sedaj pa gospod Grož. Hvala, predsed, predsednica. Naj začnem s to potjo oziroma to vezjo med Lionom in Torinom. Ena velikih prednosti TNT projekta je, v tem, da traja do leta 2030, kar pomeni, da se lahko izognemo tem nacionalnim vročim razpravam, debatam v političnih krogih. Sam sem pri nas doma doživel, da so se vlade menjavale, ampak prednostne naloge na področju projektov TNT so ostale. In uspešnih projektov, kajti veliko je takšnih. Drugo, naložbe, investicije. Mislim, da moramo predvsem se vprašati, kakšna je dodana vrednost za ljudi, ki živijo ob teh koridorjih. Tesnejše sodelovanje z strukturnimi skladi bi morda tukaj bilo potrebno. Ne gre za to, da povežemo A in B, temveč, da poskrbimo za ljudi, ki živijo med točkama A in B. In vključevanje CEFA lahko tukaj ustvarja to dodano vrednost. Sedaj pa Balkan. Tukaj sta dve stvari pomembni. Prvič, logiko povezanosti in povezave moramo tukaj imeti na umu. Ne želimo, da bi iz tega se izrodilo oziroma razvila enosmerna ulica, kajti koridorje nekaj v njih že imamo. Druga stvar pa je, da moramo sprejeti tehnične standarde za interoperabilnost ki jih že poznamo, tako da ne bomo v prihodnosti naleteli na velike tehnične težave. Ko gre za kitajske naložbe, vam bom posredoval svoje osebno mnenje. Mislim, da moramo biti prividni pri kitajskih naložbah, kajti te naložbe kratkoročno so videti kot eh, zelo poceni naložbe in denar, ampak za nje bom, bi lahko v prihodnosti dolgoročno gledano plačali visoko ceno. Torej, treba je kratkoročne interese postaviti v optiko dolgoročnih morebitnih nevarnosti. Kot koordinatori, čeprav to ni naša neposredna naloga, ugotavljamo, da obstaja razlika v kakovosti dela eh, in priprave projektov v Evropi in drugod. Sedaj pa Grčija. Mislim, da je to dober primer kontinuitete naložb. V prihodnosti bomo poskušali vzpostaviti povezavo s strukturnimi skladi in tukaj mislim, da bomo zagotovili veliko dodano vrednost eh, že obstoječih investicij. Hvala, gospod Groš. Sedaj pa naslednji govor. Ja, gospod Colson je že spodbudil eh, polemično, bi rekel, razpravo generalna direkcija MOVE je predstavila to, te potrebe za železniško omrežje v prihodnosti. Švicari imajo 1500 metrov nadmorske višine, Avstrici ne vem koliko, pa so vseeno ustvarili zelo dobro železniško povezavo. Kot ekonomist naj vam rečem, V 80 letih je v Italiji bilo 180 eh, vlakov, danes jih je manj. In danes eh, bistveno več eh, tovornjakov prevozijo na železnicah, kot so jih v 80 letih. No, če bi število kamionov še zmanjšali na cestah, bi še več dodane vrednosti ustvarili. No, enostavna matematika, plusi in misi, minusi, seštevanje, odštevanje. Kar zadeva to povezavo med eh, Lionom in Torinom, ta projekt je lansko leto malce zastav, ampak eh, tega nista namerno storili ne Francija, ne Italija. Gre samo za to, da je komisija odločila, da bo treba uh, dogovorjene sporazume izvajati tako, kot so bili zapisani. Kar pomeni, da bodo francozi financirali svoj del infrastrukture, 5 milijard na francoski strani, italijani pa svoj del. Če hoče Italija to postaviti na glavo, bo to morala obrazložiti ljudem. Ampak ekonomika je tule zelo enostavna. Nekdo mi je rekel, da sem aktivist, da agitiram za nekaj. Te povezave v Franciji so vključile pripravo projekta, v katerem je vključenih vsaj deset resorjev v eh, Franciji. Od prometnega ministrstva do gradbeništva in tako naprej. Vsi so ugotovili, da ta projekt ni vključen ekonomsko upravičen. Ampak ekonomisti niso aktivisti. Mi že 20 let to dopovedujemo našim vladam, različnim vladam. Ampak v zadnjih 20 letih so vsi ignorirali te podatke, tako prejšnje francoske vlade kot komisija. No, stvar se je sedaj spremenila, kar je dobro in trenutna francoska vlada, zlasti sedanji minister za promet in sedanji minister za promet v Italiji, se morata resno pogovoriti o tem projektu. Obstoječa, obstoječo uh, povezavo bi namreč že lahko izkoristili, da bi bistveno zmanjšali število kamionov na cestah. Hvala, gospod Ivan. Sedaj pa gospod Van Dijk. No, naj malce razširim razpravo. Najprej program iz večletnega finančnega okvira. Več kot 100 eh, milijonov naj bi bilo namenjenih raziskavam in razvoju, okoli 50 pa cefu. Treba se je vprašati, ali je to dobro razmerje, ali se ni bolj treba osredotočiti na izvajanje. To je vprašanje v zvezi s širšim večletnim finančnim okvirom. Potem cef in promet. V zadnjih petih letih raziskave kažejo, da gre samo 4 odstotke denarja pristaniščem. Naložbe v pristanišča se obravnavajo kot čezmeni projekti. Včasih so lokalni projekti, ampak različnih pristaniščih Evrope ugotavljajo, da je čezmejni učinek velik. Torej naložbe v nekem pristanišču, recimo za spodbujanje železniškega tovornega prometa, kot smo mi naredili v Rotterdamu, ko smo se z, povezali z različnimi eh, terminali, s tem dobimo čezmeni projekt, ki ima čezmene učinke. In tako je treba te projekte ocenjevati. Seveda ste lahko za to varianto. V zvezi s CEF-om potekajo sedaj pogajanja tudi z nacionalnimi parlamenti že eno leto o tem, kako modernizirati CEF. No, naša luka to absolutno podpira. Glede na izzive, ko gre na, za prehod na nove energente. potem blending ali ob mehanizmi mešanega financiranja. Seveda, če vsa druga pristanišča delujejo dobičkonosno, potem težko rečem, da potrebujemo še kakšne druge mehanizme financiranja. No, čez dve, tri leta bomo morda lahko bolj jasno dobili upogled v financiranje v drugih pristaniščih preglednost je tukaj pomembna. Torej, ali ustvarjamo dobiček? Ja, smo rentabilno podjetje pristanišče Rotterdam in zato lahko investiramo v razširitev zmogljivosti. Potem ta posebni most. 60 milijonov bo subvencija, 100 eh, milijonov bo zagotovila vlada in eh, ostala sredstva bo zagotovilo pristanišče samo. Torej, že mešamo, mešamo te vere financiranja. Hvala. Merci Hvala. Mislim, da sedaj lahko našim govorcem, ki so zelo kakovostno predstavili svoje misli, zaploskate. Toutes vos questions nous amènent aussi à poser des vraies questions. C'est-à-dire que moi... Mislim pa, da so vaši odgovori povzročili samo še nova vprašanja, ko gre za financiranje infrastrukture. Mislim, da tukaj pri tem financiranju moramo začeti drugače gledati na stvari. Izzive moramo resnično, resno začeti obravnavati in zagotoviti večjo transparentnost financiranja. Kaj ti? Danes, ko se za nekaj odločimo, se odločimo za naše državljane in za njihovo vsakodnevno življenje. Nekdo je, mislim, da gospod Delgado, zastavil pomembno dilemo. Rekl je, kamioni na vlake, to je treba narediti, kajti konec konca se soočamo s podnebnimi spremembami in če ne bomo ciljev prilagodili temu, bomo. Uh, živeli v prihodnosti na vulkanu, ki ni ravno speč, ki znak malo izbruhniti. Promet mora prevzeti svojo odgovornost tudi v boju proti podnebnim spremembam in moramo se odločiti, kaj hočemo kdaj narediti. Ne delamo samo zase, temveč tudi za prihodnje generacije in za prihodnost planeta Zemlja. Prepričana sem, da moramo razviti nove strukture, nove infrastrukture. Govorimo o povezavi med Lionom in Torinom, ampak obstaja še cela vrsta drugih držav, ki imajo na mizi tako imenovane problematične projekte. In problematični so, zato ker se o njih ne pogovarjamo dovolj. Torej, treba bo najti debatne projekte, sobe, če hočete, kjer se bodo ljudje zbrali, eh, razpravljali, vendar spoštovali eden drugega, pri tem pa iskali rešitve, ki so dobre za prihodnost. Bolj dolgoročno moramo gledati na vse to. Torej, gospodje, moram reči gospodje, ker sem jaz edina ženska tukaj, sedaj prosim, da zapustite svoje mesta tukaj za predsedniško mizo, da bomo lahko dali. Eh, prostor govornikom v drugi okrogli mizi. Sedaj vabim govornike v drugi tej okrogli mizi, da pridejo sem na oder. V okviru te druge okrogle mize bomo govorili o izzivih in perspektivah za obdobje po letu 2020 na področju prometne infrastrukture in naložb. Gospod Hololaj iz eh, generalnega direktorata MUF, prosim, pridite sem. Potem gospod Danet, ki je direktor projektov za mobilnost pri Evropski investicijski banki. Če se hočete med seboj pogovarjati, potem zapustite dvorano. Torej, gospoda Daneta smo že predstavili, prihaja iz Evropske investicijske banke. In zadnji govornik bo gospod Brian Simpson, ki je evropski koordinator za pomorske avtoceste. O tem smo pravkar slišali tudi eno vprašanje. No, da ne bomo izgubljali časa, predlagam, da kar začnemo. Besedo dajem gospodu Hololaju iz generalnega direktorata MOVE. Poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, prosim, če želite sodelovati v razpravi, izpolnite oranžno, uh, oranžni uh, obrazec, obrazec oranžne barve. Prosim, če malce utihnete, da bo govornik imel možnost spregovoriti. No, pa dajmo. No, še enkrat, če imate predstavnike nacionalnih eh, eh parlamentov, kakšno vprašanje izpolnite, upra... obrazec oranžne barve. Gospod Hololej iz generalnega direktorata MUV, imate na voljo sedem minut. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vesel sem, da sem lahko tukaj z vami. V veliko veselje mi je, gospe in gospodje, da vas lahko nagovorim in da lahko spregovorim tukaj o financiranju infrastrukture. pravočasno, torej v pravem trenutku, poteka ta razprava, tudi glede na zadnji predlog komisije o financiranju eh, infrastrukture v naslednjem proračunu. Torej, kakšne so potrebe po investicijah Evropske unije? V obdobju 2021 do 2030 naj bi za TNT potrebovali skupaj 500 milijard in TNT je. Osrednja mreža naj bi bila končana do leta 2030. Potrebovali pa bi še poleg tega 1500 milijard za splošne naložbe v promet. In če hočemo prehod na pametno mobilnost, nizko emisijsko mobilnost pospešiti, potem potrebujemo še dodatne investicije. Naložbe v infrastrukturo leta 2016 so znašale 1,5 evropskega BDP-ja, kar je bilo manj kot v letu 2009, ko smo imeli 2,2 odstotka. No, stvar se je malce izboljšala, in, ampak vseeno so veliki izzivi pred nami. Komisija je predlagala, da bi še naprej prometno infrastrukturo finančno podpirala po letu 2020 z različnimi finančnimi programi in instrumenti. Ne gre samo za instrument za povezavo Evrope, gre tudi za Evropski regionalni razvojni sklad, za kohezijski sklad, za obzorje Evropa in za Invest EU. To je nadaljevanje sklada za strateške naložbe. Torej, imamo pospeševanje naložb v zelo učinkovito infrastrukturo, ki bo zagotovila sodobno, varno, pametno in trajnostno prometno usmerjenost Evropske unije. Še nekaj. Brez podpore EU zasebni prevozniki in nacionalni organi ne bodo imeli dovolj spodbud za zagotavljanje finančnih sredstev za velike infrastrukturne projekte, ki imajo čezmejni učinek. Zato se moramo osredotočiti pri finančni podpori EU na projekte, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost na evropski ravni in ki bodo pomagale angažirati še sredstva zasebnega sektorja. Torej, ta povezava čezmejnega elementa je bila nekaj, kar je manjkalo v preteklosti, sedaj se to ustvarja in inštrument za povezovanje Evrope prvi to zagotavlja. Sedaj pa nekaj glavnih, pomen, pomen, <laughs> glavnih ugotovitev. Sedajni CEF 2014 do 2020 je zelo učinkovit instrument, eh, zmogljivosti črpanja so zelo dobre. V prometnem sektorju smo že zagotovili 22,3 milijarde eh, sredstev iz CEF-a, 96 odstotkov proračuna za nepovratna sredstva smo že eh, zagotovili oziroma je že eh, obljubljenih in eh, prednostni projekti, ki se financirajo iz sredstev CEFA, so recimo Brennerski predor, potem Rail Baltica, torej železniška povezava baltskih držav in tako naprej. Iz kohezijskega proračuna je bilo zagotovljenih 11 milijard eh, sredstev in 100 odstotkov vseh je že bilo porabljenih. No, predlog za CEF 2021 do 2027. Zelo dobri projekti, ki so v pripravi, so spodbudili komisijo, da predlaga nov ambiciozen program za CEF programe v prihodnosti. Skupni znesek je 30,6 eh, milijard evrov in to je povečanje za okoli 30 odstotkov v primerjavi s sedanjem obdobjem. Tukaj je pomembno povdariti stalno podporo Evropskega parlamenta, ko gre za projekte iz CEF-a. Naš predlog za nov CEF je eh, pravzaprav v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta iz 31. maja letos. Če si ogledamo te številke, vidimo, da obstaja splošna ovojnica za e CEF 12,8 milijard, kohezijska ovojnica 11,3 milijarde in popolnoma nova, eh, nova ovojnica proračuna za tako imenovano vojaško mobilnost. 25 odstotkov vseh sredstev bo namenjenih za boj proti podnebnim spremembam. CEF bo tukaj zagotovil sredstva v znesku 60 odstotkov celotne ovojnice. Torej, razvoj transevropskih eh, mrež je v, v središču naše pozornosti. Prednost se daje tistim delom omrežja, ki imajo čezmejno značilnost in to bo potrebno eh, uresničevati, če hočemo uresničiti cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2030. Poleg tega moramo izboljšati sisteme za eh, izboljšanje varnosti cestno-prometnih eh, sistemov, kot so recimo SESAR in ERTMS. Digitalizacija je tudi pomembna, zlasti ko gre za nove storitve za izboljšanje mobilnosti mreže more, omrežja morajo biti tudi varnejša in bolj odporna za naravne <clears throat> katastrofe. Prihodni program mora bolj izkoristiti tudi sinergije, zlasti ko gre za inovativne infrastrukturne rešitve, kot recimo e-mobilnost. Poleg tega bo CEF promet ali CEF transport vključil novo razsežnost, to je vojaška mobilnost. Tukaj je, gre za novo pobudo zaradi naše zunanje in obrambne politike. Tukaj bomo zagotovili potrebno infrastrukturo za mobilnost eh, vojaških enot, ki pa se bodo eh, te infrastrukture namreč uporabljale tudi za civilno mobilnost. Vse moramo narediti, da bomo to mrežje čim prej dokončali in izboljšali mobilnost naših vojaških enot. Eh, vojaških enot in opreme. Na ta način bomo imeli tako imenovano situacijo win-win, ko gre za promet in obramno politiko. Potem tako imenovani sistem Invest EU. 11,5 milijard eh, evrov je tukaj dodeljenih za trajnostne infrastrukturne projekte. Države članice seveda lahko prispevajo v ta sklad same, tako da eh, zapolnijo svoje nepokrite potrebe po investicijah. Poleg tega bomo povdarjali tako imenovan blending oziroma mehanizem mešanih finančnih eh, virov. Tukaj bomo izkoristili sredstva EIB-ja, torej Evropske investicijske banke, zasebnih bank in nacionalnih bank v državah članicah. Na ta način bomo povezali javne razpise, ki že potekajo v okviru sedanjega CEFA, bomo pa prihodnje razpise še razširili. Torej, naj zaključim. Še naprej bomo našli načine, kako maksimalno izkoristiti javna sredstva, kako procese bolj racionalno oblikovati in projekti, ki so v pripravi, so bistvenega pomena, morajo biti dobro pripravljeni in brez takšnega števila dobro pripravljenih projektov ne bomo mogli doseči cilja. In še nekaj, države članice morajo dobro razumeti in so pravzaprav se že navadile, kako pripravljati dobre projekte. Evropska unija, ki ščiti, ki eh, opolnomočuje in brani državljane, je edina, ki bo zagotovila potrebe državljanov, ki od nas pričakujejo zelo veliko. Hvala lepa. Hvala, gospod Lolaj. Sedaj pa dajem besedo gospodu Danetu, ki je direktor uh, projektov za mobilnost v Evropski investicijski banki. Hvala. Hvala za povabilo, da se vam pridružim na današnji seji. Evropska investicijska banka podpira evropske projekte za 60 let um, ključnega pomena ta številka, 60 let. Banka je torej ena izmed osnovnih evropskih institucij, ki je bila ustanovljena z uh, pogodbami o Evropski uniji. To je edina mednarodna finančna institucija, ki uh, pripada vsem državam članicam in samo državam članicam. Komu moram pokimati za to, da se spremeni posnetek na predstavitvi? Torej, lani smo investirali več kot 78,2 milijarde evrov v evropske projekte in to v vse sektore gospodarstva. To je zelo velik dosežek. Evropska investicijska banka je ena izmed eden izmed najpomembnejših finančnih inštrumentov, ki je bil kadarkoli ustanovljen za 20 milijard evrov uplačanega kapitala je banka dobila urednost približno 500 milijard evrov. Ko torej, govorite o, ko torej slišite ljudi govoriti o finančnih inštrumentih, ne pozabite na to, da je EIB eden izmed najbolj uspešnih finančnih inštrumentov nasploh. Naslednji posnetek, prosim. Tako lahko sedaj sam upravlja mojo predstavitev. Torej, čez leta smo razvili naš portfelj proizvodov, začeli smo pri posojanju, to je še vedno ena izmed naših glavnih aktivnosti, potem smo pa začeli naša posela povezovati z drugimi finančnimi viri, predvsem z finančnimi viri iz komisije, sedaj pa v imenu komisije upravljamo. Uh, eh, Opravljamo tudi storitve svetovanja v zvezi z projekti, kar nekaj je tukaj uh, pobud, ki bi jih lahko omenil. Nekatere izmed teh pobud uh, morda poznate, gre za svetovalno vozlišče, Jaspers morda tudi poznate, potem eh, EPEC, uh, eh, gre za center za strokovnjake, ki ga uporabljajo številne države članice. Uh, torej, uh, teh mandatov je vse več in predstavljajo dan danes pomemben del tega, kar počne naša banka. Uh, približno 20 milijonov evrov uh, posojil smo vsako leto namenili prometu. Približno polovica teh posojil gre železniškemu prometu, med uh, regionalnemu ali pa med mestnemu prometu. Imamo pa seveda tudi druge prednostne naloge, ki jih. Uh, torej, podpiramo tudi druge prednostne naloge v prometnem sektorju. Nekaj besed o EFSI-ju. Številne ste slišali za tako imenovani Junkarjev načrt. Ta izvorni Junkarjev načrt se bliža koncu, tako je bil uspešen, da ga bomo sedaj podaljšali. Eh, mi smo poskrbeli za 315 milijard dodatnih investicij, eh, pravzaprav je to bil vzvod, eh, s, smo, s katerim smo spodbudili investicije, sedaj pa je naš cilj, da bi spodbudili 500 milijard evrov investicij. Eh, v prometnem sektorju smo na ta način z ozodom pridobili približno dodatnih 25 milijonov, in, eh, torej investicije v vrednosti 25 milijonov. V sektorju prometa seveda obstajajo številni izzivi. Eden izmed največjih izzivov je ravno financiranje. Slišali smo različne razprave o tem, ali je na voljo dovolj finančnih sredstev ali ne. Dejstvo je, da je Evropska unija do sedaj premalo investirala v prometno infrastrukturo. Za vsaj zadnjih deset let od finančne krize in ta zaostanek se kopiči. Eh, promet je eden od tistih sektorjev, kjer eh, se pomankanje financiranja pojavi torej, pokaže svoje posledice šele čez nekaj let in to se dogaja ravno zdaj. Eh, poleg tega je treba poskrbeti za trajnostno financiranje tega sektorja. Eh, zato je treba najti sredstva, treba pa je najti sredstva tudi za nove projekte, zato so izzivi tukaj vedno večji. In eh, potekajo razprave o tem, kako najbolje najti ta sredstva in kako jih na najboljši način porabiti. Eh, to so razprave, v kateri boste verjetno aktivno sodelovali tudi vi v naslednjih dveh letih. Kako tukaj zastaviti prednostne naloge? V Evropski investicijski banki naš statut od nas zahteva, da investiramo v projekte, ki so gospodarsko pridobitni, eh, tem moramo torej dati prednost pred vsemi drugimi. Lahko si ogledate ta projekt posnetek in eh, seveda me zanimajo tudi vaše pripombe. Hvala. Hvala lepa, gospod Danet. Zdaj pa dajem besedo Brianu Simpsonu, ki je evropski koordinator za pomorske avtoceste. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči ko sem bil sam poslanec in celo predsednik tega odličnega odbora, sem se vedno zauzemal za več investicij v našo prometno infrastrukturo in eh, člani odbora so me pri tem vedno podpirali. Sedaj imamo inštrumente, s katerimi lahko poskrbimo za to. Lahko poskrbimo za koherentno politiko TNT in pa imamo tudi inštrument za povezovanje Evrope. Ampak naša naloga je velika. E, verjetno ste slišali številne, različne številke o tem, kaj bi naj potrebovali do leta 2030. Prav gotovo je inštrument za povezovanje Evrope zelo učinkovit inštrument za doseganje naših ciljev in ta inštrument je bil v preteklosti zelo uspešen, poskrbel je za projekte za dodano evropsko vrednostjo, ki jih potrebujemo. Če k temu dodate še 11 milijonov evrov iz, iz eh, proračuna za kohezijsko politiko, lahko vidimo, da so se na drevesu prometne infrastrukture že pojavili prvi sadeži. No, ampak eh, na teh uspehih moramo graditi. Ustanova za povezovanje Evrope bo v naslednji finančni perspektivi prav tako pomembna, kot je bila v dosedanji. Potrebujemo vašo podporo tako v Evropskem parlamentu, kakor tudi v nacionalnih parlamentih. Zagotiti moramo, da bo promet dobil. Uh, ustrezen del teh sredstev. Brez te podpore bodo naše sanje ostale zgolj to sanje. Predlog je bil sprejet 6. junija letos, torej 30 milijard evrov. Vem, da to marsikdo izmed vas razume kot res, ampak glede na to, da Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo, eh, mislim, da je ta delež kar eh, primeren. Sam sem koordinator za pomorske avtoceste in verjetno zato pričakujete, da se bom zauzel predvsem za pomorski promet. Ta sektor je bil vedno družica in nikoli ne veste, ko gre za sredstva, ko gre za politične smernice. In eh, sedaj se je končno to začelo spreminjati. Eh, počasi postaja očitno, kako pomemben je pomorski sektor za evropsko gospodarstvo mi smo vodilni, ko gre za razvoj recimo, alternativnih eh, goriv, potem, ko gre za upravljanje pomorskega prometa, smo vodilni, ko gre za razvoj stabilne, koherentne uloge v logistični verigi. V preteklosti smo. 380 milijonov evrov uh, porabili za 48 projektov. In če upoštevate, da imamo več kot 340 eh, pristaničev, ki so del omrežja TNT, 79 eh, jih je del eh, devetih koridorjev in glede na to, da pristanišča igrajo ključno vlogo pri našem vsakodnevnem življenju, potem ni jasno, zakaj pomorski promet dobi samo 4 odstotke sredstev, ki so na voljo v okviru inštrumenta za povezovanje Evrope stvari se morajo spremeniti, to vam polagam na srce. In eh, inštrument za povezovanje Evrope je dobro izhodišče. Pomorskemu prometu moramo dati na voljo pravičen del sredstev. Seveda moramo pri tem zastaviti prednostne naloge. Po mojem mnenju je najpomembnejša zadeva, s katero se sooča ta sektor v prehodni fazi med CF1 in CF2, eh, predvsem to, da je treba poenostaviti administrativne postopke, treba je uvesti postopek vse na enem okencu in treba je uh, nekako premostiti to obdobje do leta 2020. Treba je poskrbeti za nadaljno digitalizacijo, treba je uh, poskrbeti za dobavo utekočinjenega plina v pristaniščih, zato da bo lahko tudi industrija izpolnila cilje do leta 2025. Eh, prav tako moramo zagotoviti to, da bomo pomorske avtoceste integrirali v TNT tudi po letu 2030. Če želimo, da nam to uspe, ocenjujemo, da bomo potrebovali 5 milijard evrov. Tako da prosim vas, spoštovani poslanci, dajte nam eh, na voljo sredstva in mi bomo opravili delo. Veliko dela nas še čaka, ampak Vsi naši koordinatori so predani eh, temu delu, predani smo ciljem. Zahvaljujem se vam za vašo podporo v preteklosti in upam, da bo pomorski promet končno postal nevesta in da ne bo vedno zgolj družica. Hvala, Brian. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Verjetno ste opazili, da nekoliko zamujamo, kot ponavadi. Zato prosim, da se vsi govorniki omejijo na čas za govor eh, minuto in pol. Sicer ne bomo uspeli dokončati razprave, eh, razpravo do trenutka, ko se nam pridruži komisar Günter Oettinger. Gospod Delgada prvi iz Španije izvolite, minuto in pol imate na voljo. Stardes. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Seveda želimo okrepiti sredstva za inštrument za povezovanje Evrope. Ta inštrument uporabljamo že od leta 2014. Eh, namenjen je razvoju regionalnih prometnih projektov. In mislim, da bi, morali, eh, da bi moral ta inštrument dobiti dovolj eh, obsežen proračun za to, da bi lahko do leta 2030 dokončali osnovno omrežje v skladu s potrebami, ki so jih identificirale države članice in eh, o katerih so poročale tudi komisiji in pa Evropskemu parlamentu. Treba je povdariti, da potrebujemo inovativne finančne inštrumente za dokončanje tega omrežja. Um, do 50 milijonov evrov, torej 10 odstotkov uh, sredstev, ki so nam namenjena v okviru uh, ustanova za pozovanje Evrope, bomo v Španiji potrebovali za dokončanje našega osnovnega omrežja. Uh, cenim tudi delo, ki ga v zvezi s tem opravlja EIB, gre recimo za izgradnjo železnice tudi v Baskiji v Španiji. Potem eh, podaril bi tudi pomen investicij v pomorske avtoceste. Mi, imamo, eh, mi smo obdani za morjem in zato eh, razumemo potrebo po investicijah v te pomorske avtoceste. Hvala lepa, gospod Delgado. Besedo dajem gospodu Rajnekoku iz Danske. Mikrofon, prosim. <clears throat> Okay. Øh, tak for det her, formand. Tak, kære øh, kolleger. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, vsi, ki delamo na področju infrastrukture, ki se s tem ukvarjamo v vsakodnevnem življenju, vemo, da smo pod velikim pritiskom, potrebujemo investicije v boljše ceste, hitrejše vlake, boljše kolesarske steze in tako naprej. Ampak Evropska unija potrebuje tudi čezmejne investicije. Tukaj pa obstaja velik izziv. Posamična država mora prevzeti eh, precejšnje finančne tveganje, če se odloči za takšno veliko investicijo. In pogosto je do tega skeptična tudi javnost, potem imamo tukaj pravno zapletenost, potem okoljska zakonodaja lahko otežuje vse skupaj, saj se razlikuje od ene države do druge. Eh, tako da tukaj potrebujemo res zelo eh, zavezane politike, če želimo izvajati čezmejne projekte. Izkušnje kažejo na to, da so rezultati tega vedno odlični. V, na Danskem smo imeli odlične uh, Eh, finančne, kulturne, gospodarske rezultate za čezmejne projekte. Eh, to je koristilo na nazadnje tudi naši demografiji in zato imamo samo dobre izkušnje za čezmejnimi projekti. Evropska unija to potrebuje. Ti projekti so dobra ideja, ampak ne moremo jih eh, izvajati, če ne dobimo podpore strani Evropske unije za čezmejne projekte. To so projekti, ki prispevajo k znižanju emisij CO2 in so koristni tudi v številnih drugih pogledih. Hvala lepa, gospa Ajala Sender, za dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se gospodu Hololaju za njegovo navdušeno predstavitev uh, on vse to predstavi tako navdušeno, da se zdi, da imamo celo več, kot dejansko imamo. Želela bi dopolniti vašo predstavitev za naslednje. Za novo obdobje CEFA moramo poskrbeti za neko formulo sinergije, ko se o tem pogajamo, zato da bomo lahko med seboj bolje povezali vse dele inštrumenta za povezovanje Evrope. Glede na dosedanje izkušnje bo verjetno sedaj možno poskrbeti za večjo sinergijo. Prav tako naj vas spomnim na to, da se tukaj ponujajo odlične priložnosti, recimo um, vprašanje električne mobilnosti. Tu nas čakajo izredni izzivi, recimo infrastruktura, ki jo bomo potrebovali za to, da bomo lahko polnili električne avtomobile, baterije električnih avtomobil. Tudi tukaj treba doseči napredek. V tem smislu bi povdarila, da je potrebna sinergija, potem sinergije treba doseči tudi na področju obrambe in pa na področju obzorja za leto 2020. Tudi tukaj bi morali poskrbeti za večjo uh, in pa bolj vzdržno stopnjo uh, sinergij. Potem gospod Danet iz Evropske investicijske banke. Vi ste povdarili, da bi veliki koridori potrebovali tudi uh, projekte povezljivosti, torej projekte, ki ne samo odpravljajo oska grla in pa vrzeli, ampak takšne projekte, ki bodo ustvarjali dodatno, um, dodano evropsko vrednost. Um, in strinjam se z vami, da potrebujemo poleg osnovne infrastrukture tudi dodano urednost. Potem Eh, komisija namerava sedaj nekoliko okrepiti svoje sofinanciranje v okviru naslednjega investicijskega načrta in videli bomo, ali bo ta predlog podporil tudi Evropski parlament. Hvala lepa, gospod Kamajeros, dobi besedo. Minuto in pol, prosim, kaj ti zamujamo. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z gospodom Simpsonom. Lesijas metafores. Epitrepstvo me dona kano mija... Rekel je, da bi morali povečati delež sredstev, ki, je namenjen, ki so namenjena pomorskemu prometu. Eh, se pravi, naš, eh, naši cilji so pravilni, naš cilj je recimo tudi teritorijalna kohezija, ampak včasih zakonodaja in ukrepi, ki jih sprejemamo, povzročijo ravno obratni učinek. Ni dovolj, da sprejemamo samo horizontalne ukrepe. Treba je preučiti posebne značilnosti vsakega posameznega področja in na podlagi tega moramo potem sprejeti ukrepe. Želel bi to ponazoriti za primerom ali dveh. V Grčiji imamo 6000 otokov. 115 otokov je poseljenih. Eh, leta 2002 eh, jih je bilo 127. Zakaj nismo upoštevali posebnih značilnosti teh otokov, ki so izolirani? Če, želi, če želimo, da bi kontejner iz eh, Pireja na manjši oddaljeni otok um, dobavil uh, določeno blago, potem to stane 5500 evrov. Ali to prispeva k povezljivosti? Potem še en primer, kabotaža. Leta 2006 smo na mesto, da bi upoštevali konkurenčnost, da bi okrepili uh, pomorski promet, pomorski tovorni promet. Ko, namesto, da bi tukaj v, dovolili prosto konkurenco, smo vse skupaj monopolizirali. In eh, na koncu je vse skupaj morala poseči država. To so primeri v moji državi, ki sem jih želel omeniti. Hvala, gospa Nikolič iz Srbije. Hvala. Hvala. Spoštovani kolegi, poleg predstavitve kolegice iz Srpskega parlamenta bi želela tudi sama povdariti, da se bodo Srbija in pa druge balkanske države soočile z velikimi izzivi na področju prometne infrastrukture. Gre za časovno obdobje po letu 2020. Če bi odpravili te, da bi opravili te izzive, bi morali zagotoviti finančna sredstva. Vsi projekti, ki bodo izvedeni v naslednjem obdobju, bodo financirale mednarodne eh, institucije in pa tudi EIB, eh, eh, e Instrument za povezovanje Evrope in pa tudi nekatere balkanske organizacije, deloma pa tudi srpska vlada. Poleg teh finančnih modelov pri izvajanju projektov bo velik izziv tudi uh, financiranje infrastrukturnih, infrastrukturnih projektov strani ja, javno-zasebnih partnerjev. Na Zahodnem Balkanu je treba poskrbeti za postopek eh, skupne, eh, skupnih razpisov za evropska sredstva, ko gre za projekte regionalnega pomena. Eh, easier and faster realization of private Pretreba je tudi izvajati prednostne projekte na področju prometa in infrastrukture. Hvala lepa, gospod Kramer, za minuto in pol. Ja, dank. Frage... Hvala lepa. Torej, naučiti se moramo iz napak iz preteklosti. Pred 22 leti smo podpisali pogodbo o uh, Gotthardskem tunelu. Nemčija in Italija za to so podpisale. Švica je dokončala svoj del del na italijanski strani, na nemški strani pa se nič ni uh, zgodilo. Sedaj bi naj Italija financirala Lyon. Turin, potem tudi uh, Brenerski tunel uh, in, Nemčija pa tudi še ni sploh začela z gradbenimi deli. Ali ne bi smeli biti pozorni na to, da najprej dokončamo en projekt, ne pa da začenjamo 27 novih v naslednjih sedmih letih. Zato me zanima, kakšnih lekcij ste se iz tega naučili. Gospod Ololaj, rekli ste, čez meni, eh, čez meni odseki so izredno pomembni. Ja, to je res, ampak eh, vse tiste povezave, ki smo jih uničili med vojno, niso bili popravljeni. Razmislimo samo o projekte, ki jih gradimo 20-30 let in potem ni nobenega učinka. Osredotočiti se moramo tudi na manjše projekte, to morda za banke sicer ni tako zanimivo, ampak rezultat mora biti predvsem to, da povežemo Evropo, da zagotovimo mobilnost in da zaščitimo podnebje. To nam lahko uspe, ampak ne, če bomo stalno če bomo se zapletali samo v velike projekte. Gospa Kosta Silva. Obrigado, Gospod Kosta Silva, prostite. Hvala lepa. Želel bi začeti z vprašanjem. Koliko verjetno je, da bi vse države in regije delovale sočasno? Če se bomo, zapletel, če se bomo zapletli v uh, zagotavljanje konkurenčnosti, potem bomo pustili ob strani šipkejše regije in države. Te ne bodo mogli napredovati enako hitro kot. Uh, bolj napredne regije. Govorim o tehnološki infrastrukturi, o multimodalnem eh, prevozu, o pomorskih, železniških povezavah, o okolju in tako naprej. Dobro je, da želimo v te projekte uložiti več denarja, ampak pri tem moramo vedno imeti um, pred očmi eh, cilje cilj kohezijske politike. Sicer bi lahko še povečali razlike med posameznimi regijami. Temu se moramo izogniti. Torej, pozivam vas, da si ogledate ukrepe, projekte, ki so povezani z projektom in to na dosleden, na koherenten način. La parole est à vous. Gospod Toma. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să fac o precizare scurtă. Hvala lepa, gospa predsedujoča. mislim, da potrebujemo nekaj več časa za prispevke, kajti to področje za nas je izredno pomembno. Tudi ta pobuda, ta predstavitev je nekaj izredno koristnega. Govorimo torej o obdobju po letu 2020. Če želimo biti konstruktivni, moramo upoštevati razlike med infrastrukturo Eh, vzhoda in pa zahoda Evrope. Strategija za obdobje po letu 2020 bi se morala osredotočiti na eh, dopolnitev infrastrukture na vzhodu Evrope. Mislim, da bi se morali osredotočiti na tri glavne vidike. Eh, spodbujati je treba proevropsko usmeritev uh, držav, kot so recimo Ukrajina ali pa Moldova. Drugič, zagotoviti moramo, da se bodo razvile tudi eh, države v našem sosedstvu in pa tretjič zagotoviti moramo, da bodo eh, te države imele dostop do evropskega trga v smislu trgovinskih povezav in pa investicij. Gospod Hololej, prosim, če lahko povzamete strategijo Evropske unije za obdobje po letu 2020 za te uh, države, torej za države, iz, uh, za države, ki se nahajajo na vzhodu Evropske unije in za države, ki se nahajajo na uh, severovzhodu Romunije. Imam tudi vprašanje za gospoda Daneta ali bi banka lahko sodelovala pri avtocesti A8 v Genjež, ki je del omrežja TNT. Govornice, govornike prekinjam, gospod Van der Kampe naslednji. Plac, eh, ik... Lepša hvala, predsednica. Najprej bi rad povedal, da sem zelo vesel, da so danes predstavniki, z nami predstavniki nacionalnih parlamentov. Mislim, da je tako naša razprava veliko bogatejša. Hvala, da ste danes z nami. Imam dve vprašanje za gospoda Hololaja in vprašanje in še eno vprašanje. Najprej za gospoda Hololaja. 60 odstotkov cefa bo v prihodnosti uporabljenega za doseganje ciljev podnebne politike in ne le za transport. To je v drugem delu predloga. Kaj imate s tem v mislih? Ne bomo več uporabljali cest ali bo kar naenkrat vse postalo zeleno? Potem pa še eno vprašanje za gospoda Hololaja. Ali ne bi bilo dobro, da bi več vlagali v financiranje na visoki ravni in da se ne bi tukaj sredotočili le na manjše subvencije, Mislim, da se Evropska unija preveč osredotoča na posamezne subvencije, ne razmišljamo dovolj, dovolj o naložbah in mehanizmih mešanja finančnih verov. Potem pa še nekaj, še eno vprašanje za, za predstavnika Evropske medicinske banke. Predstavnik pristanišča v Rotterdamu je povedal, da so trenutno obrestne mere preveč visoke. Pogosto se torej zgodi, da banke nimajo nobenih obresti od tega, da jih zato to ne zanima. Kako bi pokomentirali te obrestne mere? Hvala, gospod Vanderkamp. Sedaj pa gospod Dias. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne moremo kar spregledati tega nasprotja, ko se pogovarjamo o teh politikah. Torej, na eni strani promet, transportna infrastruktura, govorimo o tem, da bomo vlagali v nove modernizirane infrastrukture, po drugi strani pa, po strani pa govorimo o konkretnem primeru Portugalske, kjer se soočamo s številnimi ovirami na tem področju. Pre nekaj meseci je Eurostat povedal, da imamo v vseh evropskih državah več, ki, več kilometrov železnic kot cest. Portugalska pa je potem e- edina evropska država, ki ima manj železnic kot cest. Zakaj? Zato, ker smo dal časa zategovali pas, naša politika nam ni omogočila, da bi ulagali v te sektorje. Javno-zasebna partnerstva pravzaprav samo črpajo oziroma izčrpavajo javne vire, zato je treba zagotoviti še na dodatne reze, ki so pravzaprav spodkopali zmogljivost Portugalske, da bi se resno ukvarjala z vprašanji naložb. Če se, se zdaj oziramo v obdobje po letu 2020. In govorimo o tem, da je treba zagotoviti več kohezije. Lahko povem, da se mi zdi, da je mogoče, da se bo situacija le še poslabšala dosedani sistem nam ni ravno pomagal, bojimo se, da bo prišlo do še večjih razlik in da se bo situacija le še poslabšala. Lepša hvala, gospod Balčič. Uh, Dragi kolegi in še posebej gospod Hololaj. Lahko povem, da bi se lahko ure in ure pogovarjali o tem, kako so sklejeni vsega, projekti TNT-ja, ampak če ne bomo jim namenili dovolj sredstev, potem so obsojeni na smrt. V tem okviru bi rad povedal, da menim, da je predlog komisije za CEF in kohezijske instrumente po letu 2020, ta predlog se nam ne zdi ustrezen in ne, in ne odgovarja na potrebe Litve in drugih držav. 70 odstotkov ni dovolj. Mislimo, da bi morali to ohraniti na 85 odstotkih. Šele tako bomo lahko omogočili, da, bodo, da se bodo ti projekti nadaljevali. Potem projekt Rail Baltica. Ta naj bi povezoval prestolnice treh baltskih držav, pa tudi finske in polske. Ampak pravzaprav se komisija strinja, da bi 85-odstotni meri financirala Tallinn in Rigo, Ne bi pa v takšni meri financirala prestolnice Vilnus. Za njo naj bi veljala 70 odstotna mira. Lahko povem, da se s tem nikakor ne moremo strinjati. Če CF ne meni, da je povezava z Vilno pomembna za čezmeni vidik, bo ogrožen celoten projekt. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, gospod Hololaj. Potem pa še nekaj, sklad za vojaško mobilnost je za našo regijo zelo pomemben. Mislim, da je to lahko dober instrument, s katerim bi lahko financirali tudi projekt Rail Baltica. Ampak tukaj gre spet za predlog sofinanciranja v vrednosti 60 od 50 odstotkov. Menimo, da te mere niso ustrezne, tukaj bih morali uskladiti z mero 70 odstotkov za kohezijske projekte in 85 odstotki za čezmejne projekte. Mislim, da je projekt Rail Baltica zelo pomemben za celotno Evropo, zato je nujno, da se tudi Evropa tega zaveda in zagotovi možnost nadaljnega izvajanja. Zdaj pa gospod Pišer. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se navezal na povezavo med Lijonom in Torinom. Vem, da smo o tem že govorili, ampak razprava je očitno še vroča. Gre za projekt, ki je ključnega pomena za celotno Evropo, tako z gospodarskega vidika, torej gre za povezavo med različnimi deli Evrope, ta projekt pa je pomemben tudi z okoljskega vizika. vidika. Rad bi vas spomnil na to. da je pomembno, da se zavedamo, kakšni so učinki tega projekta. Zato se zavedam, da je nujno, da zagotovimo, da se ta projekt ustrezno izvede, tako v Franciji kot v Italiji. Dela so se že začela leta 2018. Potem pa še nekaj glede možnosti dostopa. Tukaj gre za francosko vprašanje. Tega bi morali obravnavati v okviru odbora francoskega odbora za infrastrukturo. naše smernice, moramo prilagoditi obsegu prometnih tokov, ki so povezani s tem projektom. Potem pa še nekaj glede glede ocene, ki je bila predstavljena, lahko povem, da je, to, da je bil ta projekt zelo uspešen. V tem okviru lahko povem, da podpiram to, da želi komisija podpirati projekte, ki se zauzemajo za nizko ogličnost in podpira projekte za prehod na alternativne vire gojiv, eh, projekte za intermodalni transport in nekatere druge. tukaj so pomembn, je pomembno tudi, da se zagotavlja ustrezno izvajanje subvencij v okviru RMTS-ja. Pomembno je pa tudi, da se zagotovi ustrezne možnosti posojil za takšne projekte. Treba je zagotoviti ustrezno povezanost med evropskimi projekti in drugimi projekti, ki potekajo po Evropi. Torej, da imamo dovolj, na voljo dovolj infrastrukture in stresstev. Tako kot je povedal predsednik Macron pomembno je, da je naš projekt skupen in da zagotovimo, da je mogoče Evropo prečkati z lahkoto. Hvala, zdaj pa gospod Soster. Words, um, Bom ponovil to, kar je povedal že litovski kolega. Rad bi na kratko pokomentiral financiranje za prometno infrastrukturo v okviru naslednjega MFF-a to je zelo pomembno za izboljšanje konkurenčnosti in za to, da se res osredotočimo na dodano vrednost evropskih investicij. Čezmejni projekti prinašajo številne priložnosti, zato je nujno, da Evropska unija spodbuja izvajanje takšnih čezmejnih projektov. CEF je zelo koristen na tem področju, pomaga pri izvajanju projektov z dodano evropsko vrednostjo, ki bi jih bilo drugače težko izvajati v praksi. V povezavi s tem lahko povem, da sem zelo zadovoljen, da komisija predlaga nadaljevanje CEF-a tudi v naslednjem programskem obdobju. Tudi nov sklad predlaga dobro osnovo za investicije v prometno infrastrukturo v kohezijskih državah. Finančna podpora za izboljšanje vojaške mobilnosti se nam zdi tudi zelo dobra. Pomembno je, da se projekti, ki so bili ustvarjeni v okviru trenutnega MFF-a, lahko nadaljujejo tudi tekom naslednjega obdobja. Glede projekta Rail Baltica, ki bo pokrival tri države, in jih povezoval. Tukaj ne gre le za Polsko in Finsko, ampak tudi za ostale baltske države. In ta projekt bo ustvaril odlične gospodarske priložnosti. Jasno je, da ta projekt prinaša dodano vrednost na evropski ravni, zato ga moramo še naprej podpirati. Hvala. Najlepša hvala. Tudi sama imam nekaj vprašanj za naše govornike lahko povem, da se strinjam z govornikom pred menoj. Ne gre za razpravo o Torinu. Ampak mislim, da smo s tem izpostavili ene od glavnih težav, s katerimi se soočajo številne države članice. Gre za vprašanje onesnaževanja. Ne moramo se vprašati, kaj bomo sedaj naredili do leta 2026 ko bomo imeli ta predor. Nekaj moramo narediti tudi sedaj. Gre za vprašanje javnega zdravja in mislim, da se s tem vsi strinjamo. Danes potrebujemo ustrezno oceno in schemo novega cefa. Nujno je, da zagotovimo ustrezno oceno mrežo, tudi na čezmejni ravni, ki bo omogočila povezovanje različnih regij. Potrebujemo odlična, učinkovita orodja. Ne smemo pa pozabiti na kohezijske sklade, na investicijske skladbe, na sklad za regionalni razvoj. Tudi vse te druge sklade je mogoče uporabiti za podporo interne mobilnosti med regijami. Potem pa še nekaj. Mislim, da potrebujemo povezan, kombiniran pristop, ki se mu reče blending, torej mešani mehanizem povezovanja finančnih virov. Ampak ob tem pa ne smemo pozaviti, da si pozabiti, da najprej potrebujemo učinkovit proračun za to. Če rečete, da naprimer, lahko, lahko združite vse, te, vse ta različna orodja s proračuna, lahko povem, da se s tem ne strinjam. ti mehanizmi medsebojne povezljivosti so bili zdaj povezani naprimer z Junkerjevim načrtom. Ampak, če pa sedaj pogledate, kakšen je Junkerjev načrt in pogledate, koliko sredstev je namenjenih prometnim uh, projektom vidite, da gre le za 9 odstotkov. Mislim, da to ni dovolj. Zato moramo zagotoviti, da bomo imeli v prihodnje dovolj sredstev na voljo tudi za projekte na področju prometa. Ne gre le za 9 odstotkov, to je premalo, potrebujemo 20, 30, 40 odstotkov. Potem pa še nekaj, zadnji komentar. No, bila sem predolga, bom zato zdaj sedaj, sedaj kaj zaključila. Veliko vprašanj vas čaka. Dve minuti imate na voljo. Comment se parle-vous, monsieur Lelay La parole est à vous. Najprej gospod Hololaj. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se vam zahvalil za številna vprašanja. Mislim, da bi potreboval pol ure, da bi odgovoril na vsa. Zelo težko jih bom strnil v dve minuti. Ampak vseeno, mislim, da ste povedali zelo pomembne stvari. Sinergije, da, to je zelo pomembno. Tudi sam sem želel to izpostaviti. Ko govorimo o transportnih projektih moramo videti celo sliko. Gre za energetski sektor, prometni sektor, tudi za digitalno infrastrukturo in projekte v povezavi s tem. Če govorimo o dekarbonizaciji, dekarbonizacija in digitalizacija sta glavna elementa tudi za evropsko transportno politiko. Kaj to pomeni? Naši finančni instrumenti morajo podpirati te prednostne naloge. Kaj imam s tem v mislih? Moj kolega je zastavil vprašanje glede 60 odstotkov, ki bodo namenjeni podnebni politiki. Ne, ne gre za to, da bi morali sedaj vsi postati zeleni, čeprav bi bilo to morda dobro. Gre za to, da s tem podpiramo tudi takšne infrastrukturne projekte, ki imajo, pomen, ki, ki imajo pomemben učinek tudi na dekarbonizacijo. Gre za zmanjševanje emisij. Zato podpiramo projekte na področju celinskih vod, eh, železnice. Saj gre za najbolj čiste oblike transporta. Potem pač nekaj glede digitalizacije in sinergij. Tudi tukaj počnemo isto. Gre, tukaj gre tudi za alternativna goriva. Spodbujamo infrastrukturo za alternativna goriva, za plin, za elektriko, za vodik. Obenem podpiramo tudi digitalizacijo. Poskušamo povezati pametno mobilnost z ulaganjem v infrastrukturo. Gre za nekaj novega. Sedaj moramo razmišljati drugače, izbrati moramo drugačen pristop. Vse to poskušamo doseči. In mislim, da to prispeva tudi k sinergijam in dekarbonizaciji. Potem pa bi rad povedal še nekaj. Da, obstajajo tudi majhni projekti, ampak njih moramo nasloviti z drugimi instrumenti. Tukaj gre naprimer za, za CEF, potem za sklad za regionalni razvoj Horizon 2020, Investment EU eh, e in nekateri, nekateri drugi skladi. Da, seveda v EFSI bi lahko vključili več prometnih projektov. Ampak eden od glavnih razlogov za to je to, da se, da se je promet ponavadi osredotočal na nepovratna sredstva. Ampak sedaj so časi drugačni. Biti moramo bolj inovativni, poiskati moramo nove inovativne možnosti financiranja, biti moramo proaktivni, zagotoviti moramo vključnost zasebnega sektorja, uporabo blendinga. Čakajo nas pomembne spremembe in šele potem bomo res imeli možnost, da dosežemo vse te ravni. Obenem pa ne smemo pozabiti niti na to, da imamo sedaj v proračunu manj sredstev, kot smo jih imeli v preteklosti. Mislim, da je komisija pripravila odličen predlog, ki je hkrati usmerjen v prihodnost, ampak obenem pa upošteva načelo solidarnosti. Kaj imam s tem v mislih? Ne govorim le solidarnosti o solidarnosti za neto prejemnice, ampak tudi o solidarnosti do neto plačnic. Ne gre za to, da imamo zdaj na voljo manj sredstev za promet. Mislim, da jih imamo vsaj 30 odstotkov več kot v prejšnjem programu. Gre za dodano vrednost na evropski ravni. Mislim, da smo tukaj dosegli tiste, tiste maksimalne meje. Seveda, nekoliko moramo prilagoditi celoten proračun. Tudi meje in stopnje sofinanciranja so sedaj drugačne. CEF ni tukaj nobena izjema. Ne moramo imeti tukaj enake stopnje sofinanciranja, kot jo imamo v kohezijskih skladih. Potem danski kolega je omenil čezmejne povezave, da čezmejni projekti prinašajo ogromno dodane vrednosti. Da, zato je tam stopnja sofinanciranja višja od kohezije potem tukaj tudi, moramo tukaj upoštevati tudi čezmejne projekte, ki se sofinancirajo iz splošnega proračuna za CEF. Potem pa še zadnje vprašanje. Mislim, da je ga je zastavil litovski kolega. Šlo je za projekt Rail Baltica. Da, Rail Baltica je konkurenčen projekt, je čezmejen projekt, ki je zelo obsežen in mislim, da ima dobre možnosti, da bo še naprej financiran v okviru naslednjega programa CEF. To ni vprašljivo. Ampak nujno je, da, da pri tem projektu dosežemo določen napredek. No, sedaj se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak če pogledamo, kako se uporablja denar davkoplačevalcev, moramo poiskati najbolj učinkovite možnosti za njegovo uporabo. Da, seveda je tukaj mogoče uporabljati tudi druge sklade, druge vire sredstev in vse skupaj povezati. Hvala, gospod Hololaj. Presegli ste sicer časovno omejitev, ampak no. Sedaj, gospod Simpson. Oh, um. Mislim, da ni bilo veliko vprašanj za me. Torej, očitno se vsi strinjate s pomorskimi avtocestami. Torej, vsi pričakujemo, da bo namenjenih več sredstev za takšne projekte. Mislim pa, da je grški kolega omenil nekaj, kar je zelo pomembno. Gre za periferne regije. Periferne regije niso vključene v jedrne zemljevide, v zemljevide jedrnih koridorjev. To predstavlja veliko težavo. Če preberete načrt za izvajanje, lahko vidite, da tam omenjam periferne regije, naprimer Grške otoke, Kanarske otoke, Majorko, Ibico v Španiji. In z Brexitom bo sedaj tudi otok. Bo sedaj tudi Irska pravzaprav postala periferni otok. Zato moramo imeti v mislih tudi to, da bomo vsa ta območja povezali v omrežje TNT. Finska je prej govorila o zaledenelem Baltskem morju čez pozimi in da je treba tam nameniti določena sredstva tudi za ledolamilce. Lahko povem, da sem se zelo trudil da se bom zelo trudil, oziroma sem se trudil, da bi prepričal ciprskega ministra, da potrebujemo več sredstev za ledolomilce. Ampak nujno je, da resno upoštevamo vse značilnosti plutja po Severnem morju in Baltiku. Vi ste člani parlamentov in vaše vlade so tiste, ki sprejemajo končne odločitve. Zato vi tukaj igrate ključno vlogo. Lobirati morate pri svojih vladah, da, bomo, da boste dosegli to, kar si želite, da boste zagotovili več sredstev za pomorske avtoceste. Če želimo več denarja za to, potem ga moramo pač temu nameniti ne moremo se samo srečevati na takšnih dogodkih, se tukaj na dolgo in široko pogovarjati o tem in se potem vrniti v svoje države, ne da bi karkoli res konkretno ukrenili na tem področju. Prosim vas, da tukaj res podprete komisijo, podprite nas pri našem boju. In res vas prosim, da greste do svojih vlad in se tam zauzemate ne le za pomorske avtoceste, ampak za vse koridorje. Najlepša hvala, gospod Simpson. Da, podpirali bomo komisijo, ampak treba je podpirati tudi parlament, saj potekajo pogajanja med parlamentom in svetom. Da. Zdaj pa še gospod Danet. Lepša hvala. Zelo na kratko. Vprašanje za Evropsko investicijsko banko. Najprej gospod Kramer, majhni projekti, da, našo banko zanimajo tudi majhni projekti. Imamo določene proizvode, ki manjše projekte povezujejo v večje. To smo zelo uspešno že uporabljali v okviru nekaterih naših programov. Potem gospod Toma iz Romunije da če nam boste poslali zahtevek za financiranje, ga bomo seveda obravnavali v, v skladu z našimi običajnimi tehničnimi kriteriji. Torej, prosim vas, da nam posredujete svoj zahtevek za financiranje. Potem gospod Vanderkamp. Glede obresnih mir, mi jih ne določamo, mi, to, mi to povzemamo po modernih mednarodnih trgih. Mi imamo možnost, da si sposojemo stvari po meri, ki velja za ostale eh, institucije za trojni A. Seveda, eh, posojila niso toliko vezana na obrestne na obrestne mire, ampak da mi moramo tukaj upoštevati te predpise. Potem pa še gospa predsedojoča, glede Junkerjevega načrta. Ta načrt je temeljil na tem, da bi se spodbujalo zasebne naložbe v gospodarstvo. Večino investicij trenutno res opravlja zasebni sektor. Javni sektor se opravičujem. Če želimo okrepiti takšne sklede, eh, sklade, moramo okrepiti tudi sredstva, ki so namenjena za to. Najlepša hvala. Mislim, da si sedaj naši govorniki zaslužijo aplavz. Euh, hvala, da ste odgovorili na vsa naša vprašanja. Kmalo se bomo spet srečali. Saj bomo o proračunu gotovo še razpravljali. Sedaj smo komaj začeli s to razpravo. Zdaj pa, gospod Ettinger, prosim vas, da se nam pridružite. Thank you. You. Jill, you are you fine? Monsieur Oettinger, bonsoir, bienvenue dans notre commission. Lepo pozdravljeni, komisar Oettinger, dobrodošli v našem odboru. Želeli smo se na kratko pogovoriti z vami, saj ste komisar, ki je odgovoren za evropski proračun. Kot veste, je odbor za transport Evropskega parlamenta odločen, da bo zagotovil, da bo dovolj sredstev na voljo za omrežje TNT. V parlamentu se to zdi zelo pomembno. Mislimo, da je tudi dobro, da imamo posodobljen instrument za povezovanje Evrope, ki bo omogočil povezovanje z globalnimi mrežami. Govorili smo tudi o zmanjševanju izpustov oglika. Obenem si želimo, da bi uh, zgradili omrežja tudi v tistih najbolj oddaljenih zunanjih regijah. Potem smo govorili tudi o pomorskih avtocestah, urbanem transportu in o interoperabilnosti med različnimi oblikami transporta. Nismo veliko govorili o enotnem evropskem nebu, ampak tudi to je zelo pomembno, predvsem z vidika digitalnega upravljanja zračnega prometa. Potem smo govorili tudi o vprašanjih naložb in investiranja. Zato lahko povem, da bomo z veseljem prisluhnili vašemu stališču glede transportnih, transportnih vprašanj. Kako bomo zagotovili nadaljevanje grajenja infrastrukture? Kakšni skladi bodo po letu 2020 na voljo za transportni sektor? Vem, da pogajanja z državami članicami niso enostavna. Izvolite, deset minut imate na voljo. Spoštovana gospa predsednica, gospe in gospodje poslanci iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, spoštovane gospe in gospodje. Vaše srečanje je potekalo v pravem trenutku, v trenutku, ko začenjamo razpravljati o finančnem okviru in finančnih inštrumentih Evrope za naslednje desetletje. Evropa je bila in je celina svoboščin spomnim se, da potem, ko je Nemčija izgubilo drugo svetovno vojno, so na Renu uničili vse mostove med Strasburom in Kelom, pa danes eh, vozi ne samo železnica, temveč tudi tramvaj. Torej, posledice uh, hladne vojne so ustvarile ovire med eh, Nemčijo in naprimer Polsko, ko gre za skupne reke. Veliko mostov je izginilo, ampak eh, mostovi so tisti, ki povezujejo države, članice, mesta in tako naprej. Zato je infrastruktura tista, ki ima v Evropski uniji bistven odločilen pomen. Gre za ceste, za železnice, za vodne poti, za energetiko in za digitalno infrastrukturo. V evropskem proračunu želimo predvideti tam programe, kjer Evropa lahko predstavlja dodano vrednost kjer je na evropski ravni treba načrtovanje uskladiti, ko je treba bolje financirati nek projekt na evropski ravni, kot bi to posamezne države članice same lahko naredile, naj jih je 28 ali 27. Poleg tega ima Evropa skupni trg. Svoboščina, svoboda gibanja ljudi, gibanja blaga in uh, tovora je nekaj, kar je postalo vsako dnevni naprednost v Evropski uniji imamo sadje, zelenjavo, pijačo, gospodinske aparate, obleko, ki jo je moč, jih je moč eh, kupiti in uporabljati v celotnem skupnem trgu. Seveda bomo poglobljeno še morali o, o, se pogovarjati o vprašanju, kako lahko stvari optimiramo, kako lahko sinergije ustvarimo, kako se lahko izognemo prometu, ko gre za recimo bivanje in delo v enem delu mesta, ne pa da se vozimo iz enega v drugi del mesta. Ampak človek pač se težko spreminja. Hoče imeti vse več svobode, iti tja, kjer mu je všeč in kupiti, kar pač hoče. Zato potreba po prometni infrastrukturi ne bo postajala manjša. Ne, treba jo bo ohraniti, izgraditi do konca in na novo zgraditi. TNT omrežje, vse evropske omrežje povezuje ljudi, blago in tovor. In to je zelo uh, pameten koncept. Imamo osrednjo mrežo, tako imamo core mrežo, ki jo dodajamo treba dokončati do leta 2020 in ostale dele, ki naj bi jih dokončali do leta 2050. Z večletnim finančnim okvir smo pripravili predloge o tem, kako v naslednjem desetletju razvijati osrednje dele TNT omrežja. Imamo izkušnje iz preteklih let, ko gre za sofinanciranje ko gre za boljše uskladevanje na evropski ravni. Vste, vse strateške, vsa strateška omrežja imajo svoje koordinatorje. Imamo torej človeka, ki je odgovoren in za določene dele teh omrežij in eh, se povezuje z drugimi. Pred 20 leti smo vzdrž industrijske osi Rotterdam, Amsterdam, Rena, Porurje, nekaj potem Alpe, Švico, povezali z Genovo, z Torinom in Milanom. To načrtovanje smo načrtovali, ampak žal oblasti v tisti državi, iz katere jaz prihajam, niso pravočasno izdale vseh potrebnih dovoljenj. In kdo je končal vse skupaj? Švica. Gotharski predor. 60 km, 80 milijonov oziroma milijard. In kdo še ni končal svojega dela? Nemčija. No, Italiji ne bom nič rekel. Torej, načrtovanje je treba usklenjevati. Eh, poti, odseke, treba je usklajevati postopek izdanja dovoljen, da bi infrastrukturo lahko istočasno zgradili in začeli uporabljati. Evropska koordinacija ali usklajevanje, združevanje organov za načrtovanje in evropsko sofinanciranje je torej tukaj tisto, kar je bistveno. Inštrument za povezovanje Evrope naj bi v naslednjem desetletju kljub luknji zaradi Brexita ne bo doživel krčenja sredstev. Predlog komisije mislim, da zagotavlja dobro eh, raven sredstev za ta inštrument, tako za ceste kot za železnice, za energetiko kot tudi za digitalno infrastrukturo. Na podlagi mnogih pogovorov z evropskimi vladami vam lahko povem, da je za te vlade čezmejna infrastruktura pomembna. Recimo reja Baltika med Finsko, Estonijo, Latvijo, Litvo in Polsko. To je infrastruktura, ki še dolgo ni tako dobra, kot bi bilo pomembno za Evropsko državljane v teh regijah. Recimo plinovodi ali povezava teh, rigi, eh, teh regij z ruskimi strateškimi omrežji je nekaj, kar lahko pišemo kot strateške infrastrukture, ki jih moramo v naslednjem desetletju dokončati, postaviti. Potem povezovanje severa Nemčije z Dansko, potem Brennerski osnovni predor, povezuje Tirolsko, Avstrijo, Nemčijo in Italijo, seveda. Torej, projekte smo postavili v državah članicah, so jih podprli, sedaj pa gre za sofinanciranje iz evropskega proračuna. Vse to predstavlja evropsko dodano vrednost. Poleg eh, Connecting Europe inštrumenta pa predlagamo še nekaj. Kohezijski programi bi morali postati trdni sestavni del dodatnega financiranja infrastrukture v prihodnosti. Gre za 27 držav članic Evropske unije, ampak gre tudi še za več. Promet na cesti in železnici je per definicijonem celinski. Recimo naj gre za Zahodni Balkan ali pa gre za Švico. In prihodnje članstvo Srbije, Črne Gore, Makedonije, Albanije, Kosova, Bosne in Hercegovine je nekaj, na kar moramo že sedaj razmišljati in ustvariti potrebne infrastrukture. Že sedaj bi morali na nek način te svoboščine eh, upoštevati in upoštevati enotni trg sinergijski učinki med Hrvaško, Avstrijo, Grčijo in eh, celino, to je nekaj, kar je treba upoštevati pri načrtovanju infrastrukture. Potem povezovanje prometa na cesti, na železnici, energijske, energetske mreže. Vse to je treba upoštevati, da ne bomo zanemarili koga potrebno je tudi optimiranje prometnih tokov, torej digitalizacija za krmiljanje prometa, autonomous driving, automated driving, platooning, potem eh, konvoji, tovornjakov in tako naprej. Vse to se mora zgoditi pravočasno. Torej, politika spektrov, podeljevanje eh, frekvenc in 5G. 5G sodobna peta generacija komunikacijskih omrežij. Pri vseh teh temah Evropa ne sme biti razdrobljena na 27 torico. Ne. Razmišljati in delati mora na evropski ravni, seveda pa tudi sodelovati z Švico, z Zahodnim Balkanom, tudi Rusko federacijo je treba vključiti v to. Kljub sankcijam, eh, ko gre za Rusijo, na stotine tovornjakov vsak dan potuje iz Kölna v Moskvo in iz eh, Rotterdama, naprimer, v Kijev. Ta finančni inštrument povezovanje Evrope in določeni TNT projekti, vse to nam daje nek eh, neko pregledno situacijo, ki bo, jo bo treba razdelati v prihodnosti. Ob koncu še dve stvari. Strateški razvoj infrastrukture je nekaj, kar ne smemo prepustiti kitajskemu partnerju v Evropi. Gre za svilna to pot. Naše strateške infrastrukture ne smemo prodati ne smemo zaradi proračunskih potreb sedaj infrastrukture prodati, naj gre za ceste ali železnice nekemu tujcu. Isto velja za naša pristanišča. Gre za suverenost na področju mobilnosti. Gre za to, da se odloča tukaj v Evropskem parlamentu in na evropski ravni. Zato konference kot 16 plus 1 se mi zdijo nevarne. Evropa se ne sme iti te igrice divide et impera, torej deli in vladaj. Ne, to je igra, v katero se ne smemo spuščati. In na zadnje še tole. Če Rail Baltica sedaj v fazo, iz faze načrtovanja želimo pripeljati na fazo javnih razpisov, potem je treba zagotoviti finance v naslednjem desetletju. Prej bomo to naredili, bolje bo. Zato vse vas prosim, da podprete mojo ambicijo za večletni finančni okvir 2020 do 2021 do 2027, da se torej o tem dogovarja in odloča pred evropskimi volitvami. Če se to ne bo zgodilo, bomo šele leta 2020 sprejemali proračun in potem ne bomo vedeli, kakšna sredstva bodo na voljo za ceste in železnice. In če to ne bo znano, potem ne bo moč pripraviti javnih razpisov in samo čas bomo izgubljali. Strateška prometna infrastruktura je tema, kjer na zelo dober način lahko izgubljamo volilcem predstavimo v evropskih volitvah prednost Evropske unije. Lahko jim povemo, kakšne bi bile eh, negativne posledice za svoboščine, svobodo prevoza ljudi, blaga in tovora v Evropi, če ne bi tega storili. Še nekaj. Aktualna razprava, ki teče te dni, je, je nekaj, kar bi omenil. Nadzorovati moramo zunanje meje, da bomo vedeli, kdo prihaja k nam in na notranjih mejah potem lahko ponovno svobodni pritok vzpostavimo. Če bodo notranje meje držav članic eh, vse bolj pod nadzorom držav in regij, potem nam nič ne bo pomagala najboljša infrastruktura. Potem bomo imeli prometne zastoje, zato ker enostavno ne poteka nadzor nad ljudmi, blagom in tovorom pravočasno in hitro. Moram reči, da me zelo skrbi ta razprava na Bavarskem v Nemčiji, v Avstriji in še na drugih krajih. Iz svoje mladosti vem, kako so meje Baden-Württemberga v Nemčiji bile pod nadzorom. Danes pa uh, v Alzaciji obstaja popolna svoboda prehoda potem s tem lahko zagotovimo tako van čas in time dostavo blaga, nobenega izgubljanja časa. Zato se mi zdi zunanje meje bolje nadzorovati, ker je bolj eh, stroškovno in ker je boljše za eh, kakovost življenja naših državljanov. Hvala. Lepša hvala, gospod Ettinger. Lahko povem, da sem zelo vesela, da ne boste rezali proračuna za instrument za povezovanje Evrope. Vidim pa, da imamo kar nekaj vprašanj. Najprej gospod. Just one minute, please, okay? Ent. Izvolite. Først og fremmest mange tak til vores dygtige og kompetente formand for god mødeledelse. Man sidder her og skæver til uret og... Hvala, gospa predsjednica. Lepo, da lahko zastavljamo vprašanja komisarju. To je res dobro historisk ris, vendar tudi nekaj virkni sterk. Lahko povem, da je današnja predstavitev in to srečanje zelo koristna. Hvala tudi za govor, ki ste ga podali, za to, da ste podali zgodovinski pregled. Zelo sem vesel, da ste povedali, da moramo delati skupaj, da moramo zaščititi našo infrastrukturo in da moramo sodelovati. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da moramo prioritizirati evropsko infrastrukturo, ki je ključnega pomena. Tudi gospod Brian Simpson nam je že povedal, da je to tudi naša nacionalna odgovornost. Moramo biti odločni, zauzemati se moramo za to. Imam pa vprašanje v povezavi z vidikom, o katerem do sedaj še nismo veliko govorili. Če želimo, da dobimo dovolj sredstev od Evropske unije, moramo zagotoviti tudi to, da mi ustrezno porabimo ta denar v državah članicah. Sedaj je celoten režim, finančni režim, zelo strikten in s tem me pravzaprav skrbi, da bi morda odvrnili vse skupaj od izvajanja nekaterih projektov, ki bi bili lahko zelo koristni, naprimer za mobilnost, za okolje, lahko bi zmanjšali zastoje in emisije, ali ne s tem tvegamo, da pravzaprav vse skupaj odvračamo od izvajanja takšnih projektov, ki bi lahko prinesli veliko koristi. Upam, da lahko to pokomentirate. Meni se zdi to zelo pomembno. Najlepša hvala. Gospod Marnesku, izvolite, eno minuto. You, Come... Najlepša hvala, predsednica. Gospod komisar, najlepša hvala za vaš trud. Zavedam se, da ste v težkem položaju. Zelo težko je prepričati vse države članice, da bi temu namenile več denarja. Ampak, če rečemo, da je proračun za SEF eh, radodaren, mislim, da gremo nekoliko predaleč. Leta 2011 je bil predlog komisije 50 milijard. No, morda skupaj 54 milijard. Sedaj je ta proračun 42 milijard. Torej, v teh sedmih letih se je ta proračun zmanjšal, sedaj je manjši od leta 2011. Takrat je Cameron znižal proračun. In največje, do največjega reza je prišlo prav v transportu. Zdaj se to spet dogaja. Da, mislim, da je to sedaj nekoliko več, ampak da to še ni dovolj, da bi odgovorili na vse potrebe za investicije v infrastrukturo. Imam pa tudi kratko vprašanje. 6,5 milijard gre za tisti del povečanja, ki je namenjen za vojaško mobilnost. V uredbi o tem nimamo konkretnih predpisov. Torej, vi predvidevate, da bomo mi vzpostavili pravila za to, drugače se bo to uporabljalo samo za vojsko, ne pa tudi za SEF lahko povem, da trenutno ni čisto jasno, kaj bomo naredili s tem denarjem. Seveda, mi bomo predlagali konkretne predloge. Potem pa še nekaj. Nasplošno v vseh horizontalnih uredbah komisija predlaga izvedbene akte in ne delegirane akte. In tudi v sami uredbi imamo več različnih splošnih uh, komentarjev. Kaj to pomeni, da želi komisija pravzaprav prevzeti vodilno vlogo pri izvajanju vseh programov? Mislim, da bo s tem uh, dokumentom na ta način zelo težko zaključiti pred naslednjimi volitvami. Hvala, gospod Marinesko, ste pa gospod Kamatero. Galo, eh, ja pitam... Najlepša hvala. Gospod komisar, bi mi lahko nekaj povedali glede uh, vašega proračuna. Kako se nameravate soočiti z vprašanjem beguncev in migranske krize? Rekli ste, da boste okrepili nadzor nad zunanimi mejami. Mislite, da je to edini način, kako se lahko soočimo s, tem, s to težavo? Je to najbolj učinkovit način? Najlepša hvala, gospa Majsnen. Hvala, komisar Oettinger zelo ognjevit govor kot evropec ste imeli. Imam pa tri vprašanja. Prvič, pravite, da ni prišlo do rezov pri CEF-u. Rekli ste, če bodo države članice po to podprle. No, ampak zadnjekrat je bila komisija problem. Drugič, ko gre za ceno, ko gre za ceste, železnice in digitalizacijo, kaj pa uh, celinske vode in ploba po njih in digitalizacija. Tretjič, kako bomo nekatere projekte, ki niso bili prej predvideni, lahko financirali. Hvala, gospod Kramer. Hvala za to predstavitev. Odra in Nisa ni sta bili meja po vojni, temveč je to bila uh, laba. Ko gre za Krakov, Katovice do nemške meje, imamo odlične železnice. No, Nemci so to naredili do Kotbusa, torej koridor od Hamburga do Krakova je prekinjen. Pomeni, da enostavno ljudje niso želeli uporabljati te uh, železnice, ker so morali predolgo čakati. 50 uh, km železnice še ni elektrificirane in to povzroča ogromne stroške. Drugič. Omenjali ste Kel in Strasburg, krasno. Ampak kaj pa Kolmar? 50 let ali 60 let se ničesar tam ne dogaja. Ko gre za vse na enem mestu, ta pristop smo predlagali, da se uvede pri tem železniškem prometu. Vse skupaj pa sedaj se zaustavilo. Zakaj? Tretjič, strinjam se z vami, da bi bilo treba sprejeti proračun še pred evropskimi volitvami. Gospa Ajala Sender, eno minuto. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospod komisar. Sprašujem vas, kakšne možnosti imamo tukaj za inovacije? v proračunu nikoli ne zadovoljimo vseh ambicij, ki obstajajo pri evropski infrastrukturi. V kolikšni meri bi lahko sprejeli neke vrste zlato pravilo, v skladu s katerim sofinanciranje ne bi vplivalo na eh, primankljaje v proračunih držav članic? In pa drugo vprašanje zato, da bi poskrbeli za pobude za države članice oziroma da bi jih spodbudili k temu naj izpolnjujo svoje evropske zaveze tudi um, znotraj samih držav. Se pravi, bi lahko v zvezi s tem predvideli kakšen mehanizem v evropskem semestru, kako bi lahko države na ta način spodbudili k temu naj opravijo uh, Eh, svoje naloge oziroma izpolnijo svoje zaveze na evropski ravni. Hvala lepa. Gospod De Monte, za eno minuto. Najlepša hvala, predsednica, komisar, lepo pozdravljeni med nami. Sama bom govorila o Balkanu. Lahko povem, da se v celoti strinjam s tem, kar ste povedali, kako pomembno je, da te sklade integriramo z vsemi, ki so že na voljo, z možnosti sofinanciranja, tako da bi lahko tudi spodbujali integracijo celotne regije. Glede kitajskih naložb, tukaj bi vas rada vprašala, ali veste, ali poznate kakšne ukrepe oziroma bi lahko obrazložili, na kakšen način gre pravzaprav za nekakšne prazne naložbe in kdaj gre za res nekakšna sredstva za naložbe. Potem, glede same eh, infra prometne infrastrukture, lahko povem, da se naš odbor ukvarja tudi s turizmom. Pomembno je, da zato spodbujamo tudi infrastrukturo na področju turizma in mislim, da moramo tudi turizmu dati dovolj pomena v okviru proračuna. Hvala, gospa Demonte. Tudi sama bi vam želela zastaviti vprašanje. Uh, pravzaprav sem že slutila to, da bi, lahko, da bi lahko v bodoče proračun postal preveč um, omejen za to, da bi se lahko soočili z vsemi izzivi v Evropski uniji. Ali vi podobno razmišljate, ali ste se s tem pogovarjali z državami članicami in ali države članice nameravajo prispevati več v proračun ali pravijo, ne, ničesar, niti evra več ne bomo uh, prispevali in kako gledate na to, da če ne bomo izpolnili svojih obvez na področju prometa, potem ne bomo izpolnili tudi naših eh, podnebnih ciljev. In pa potem digitalna revolucija, ta bo tudi postavila sektor na glavo. Govorimo o 5G, eh, govorimo o um, Eh, avtomatskih vozilih, um, kako vse bo to vplivalo na sektor. Gospod komisar, uh, na voljo imate 8 minut, kaj ti spoštovati moramo uh, to, da je treba sejo končati pravočasno. Torej, uh, moj namen je predlagati proračun, ki bo ambiciozen, ampak tudi realističen. Če bi recimo odšel v, prom, v odbor za kmetijstvo in bi vsi rekli, nobenih rezov, več denarja. Če bi šel recimo v odbor ITRE in bi vsi rekli, ne, potrebujemo podvojitev sredstev za obzore za leto 2020. Potem spet v odboru za socialna vprašanja bi imeli celo vrsto idej in podobno v odboru za notranji trg. In če bi potem šel v svet, bi nekatere države članice rekle, želimo samo en odstotek, to je naša maksimalna zgorna meja. In potem je treba skleniti to kvadraturo kroga. V tem trenutku je tako, da nihče ni stoodstotno zadovoljen z proračunom niso pa vsi nesrečni. In jaz sem tukaj nekje vmes. Nihče ne more reči, da je naš predlog eh, nepravičen. Mi skušamo eh, doseči najbolje, kar je možno, eh, z omejenimi dohodki. Upam, da bom za dogrimi argumenti lahko zgorno mejo dvignil nad nekaj več kot en odstotek. Parlament je predlagal 1,3 odstotka. In jasno je, da imate v odboru za promet dobre argumente. Evropski proračun ni dovolj za financiranje naše infrastrukture. Ehm, to ni naloga uh, CEFA ali pa kohezijske politike. Deloma je to naloga kohezijske politike, ampak to je predvsem v nacionalni pristojnosti. Potem elektrifikacija železniških prog. Če te ne prestopijo meje, potem je to uh, tudi del uh, um, nosilca dejavnosti Eh, na terenu samem. To je lahko nacionalna vlada, eh, ponudnik železniških storitev eh, ali pa regionalna oblast. In tudi države članice bolje vedo, kaj lahko izvajajo, kaj je spremljivo za njih. Mi v Bruslju ne moremo določati vseh prometnih infrastruktur. S tem ne bi spoštovali načela subsidijarnosti. Evropski semester, jih vidim. Evropski semester. Ta ideja se mi zdi dobra. Jasno je, da če želimo okrepiti regijo ali pa državo članico, če želimo spodbuditi investicije za nastanek novih delovnih mest, potem se je treba poleg kakovosti izobraževanja eh, posvetiti tudi eh, infrastrukturi. Tudi s tem je povezan trg dela. Zato si lahko predstavljam, da bi pri specifičnih priporočilih za države v večji meri upoštevali tudi priporočila glede prometne infrastrukture. In potem seveda moramo pričakovati, da bo država članica te predloge uh, sprejela ter tudi sofinancirala. Potem vprašanje operativnega vodenja. ko gre za uh, financiranje, je za to pristojen predvsem generalni direktorat MUF in pa moja kolegica komisarka Violeta Bulc. Za nadzor proračuna sem odgovoren jaz. Ko pa gre za zastavljanje prednostnih nalog do 2050, tukaj je uh, osrednjega pomena tudi stališče parlamenta. Gre za povezavo med komisijo, med nacionalnimi državami, ampak ko gre za zastavljanje prednostnih nalog, ko gre za daljnoročne, eh, za dolgoročne eh, strateške načrte, so za to od, odgovorni predvsem nacionalni in pa evropski poslanci. Zasebno financiranje Zasebno financiranje je na koncu izračuna draž, pogosto dražje kot javno financiranje. Logan. Wenn private hinzukommen mit ihrer Ingenieurkompetenz, sehr gut. Wenn sie torej, če želimo dobiti povratne institucije, potem moramo razumeti, eh, torej, če želimo vključiti zasebno financiranje, potem moramo eh, včasih razumeti tudi to, da to povzroči tudi kritje stroškov iz javnega sektorja. Eh, potem, ko gre za migracije, tu so najbolj prizadete Malta, Cipr, Italija, Bolgarija, Grčija, Španija. v najslabšem, po najslabšem možnem scenariju bi lahko med te države prišteli tudi Polsko zaradi Ukrajine. Tukaj gre za nujni ukrep solidarnosti. To, kar te države počnejo v sredozemlju, ne morejo financirati same. Zato potrebujemo več sredstev za migracije in za agencijo Frontex tukaj bomo morali bistveno zvišati eh, sredstva v naslednjem večjem finančnem okviru in pa še sredstva za um, vojaško mobilnost. Gre za to, da moramo eh, biti sposobni hitreje prepeljati opremo iz ene države članice v drugo. Eh, za primere, za katere vsi upamo, da se ne bodo zgodili ampak gre za recimo za most čez reko, eh, ki ima nosljivo 60 ton. Eh, torej, takšen most lahko prenese osebna vozila, tovornjake, eh, kolesa. Ne morem pa si predstavljati, da bi takšne mostove gradili samo za namen vojaške infrastrukture, recimo. Zato gre za to, da potrebujemo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 za vašo prisotnostjo in idejami. Mislim, da je sodelovanje z vami dobro. Treba je okrepiti tudi sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, zato da bomo lahko dosegli svoje cilje. Hvala lepa za vaš angažma. Treba je uh, nadaljevati takšno dobro sodelovanje, kajti veliko izzivov nas čaka. Velik aplaus za komisarja.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 lahko vidite, da so proračunske zadeve odvisne od vas. Vi morate poskrbeti za to, da mm, vas bodo slišali v nacionalnih državah, zato da bomo tudi v Evropskem parlamentu dosegli svoje. Lahko vam zagotovim, da je odbor za promet zavezan temu, da bi dobili ustrezno financiranje TNT. Treba je poskrbeti za to, da bomo zagotovili zadostno stopnjo povezanosti, treba izpolniti cilje in od tega bodo imele koristi tudi nacionalne države. Moramo se odzvati na vsakodnevno potrebo državljanov po mobilnosti. To je naš cilj seveda ne smemo pozabiti tudi na mm, transport blaga. Tukaj ne smemo zaustavljati inovacij. Tudi digitalna revolucija bo ponudila nekaj novih orodij in pa eh, alternativnih rešitev. Države morajo med seboj izmenjavati najboljše prakse. Vi ste danes v Evropskem parlamentu, seveda pa nas lahko povabite tudi v vaše nacionalne parlamente, zato da bomo lahko nadaljevali z to vrstno razpravo. Upam, da ste imeli prijetno popovdne. Eh, meni se je zdela razprava zelo plodna in še naprej smo vam na razpolago. Vrata odbora za promet so vam vedno odprta. Se pravi, Mislim, da bi morali še okrepiti naše stike. Na koncu pa se zahvaljujem tolmačem. Hvala za vašo udeležbo na konferenci. In prosim vas, bodimo močni, bodimo drzni, zauzemimo se za močan proračun, za promet. Tako nam bo vsem uspelo. Hvala lepa in srečno in varno po domov.